kolegi. Dragi kolegi, hvala, da ste se udeležili tega sestanka kljub težkim vremenskim razmeram. Začeli bomo z javno predstavitvijo in vesel sem, da vas lahko pozdravim. Tema je zelo zanimiva. Govorili bomo o migracijskih tokovih, ki jih povzroča nestabilnost, razsežnost in vloga zunanje politike Evropske unije. Javno predstavitev uh, organizira naš odbor skupaj z, razvojem, z odborom za razvoj. Migracije so globalnih razsežnosti, razsežnost, s tem nisem povedal nič novega, in zadevajo milijone ljudi in zato si ta tema zasluži podrobno analizo vseh vidikih eh, gospodarskih, socialnih, spoštovanja človekovih pravic in tako dalje. Prvič organiziramo eh, tako predstavitev na to temo znotraj našega odbora. In razprava, ki se bo razvila tudi zaradi prispevka strokovnjakov, ki so tukaj poleg mene, ki jih bom kasneje predstavil, bo ta razprava poglobila eh, zunanjo politiko, temo zunanje politike v povezavi z migracijskimi tokovi. Tako bo Evropska unija lahko nudila pomoč eh, državam, iz katerih izvirajo migracije, tudi z instrumenti za zunanje delovanje. Pomembno je, da delovanje Evropske zunanje politike pomaga eh, ustvariti eko, um, politično stabilnost in vzpostavi vladavino pravo, prava ter vzpostavi demokratične institucije. Tako bi lahko učinkovito delovali tudi na dolgi rok in migracija bi tako postala uh, stvar izbire, osebne odločitve, ne pa potrebe. In ta strukturna, dolgoročna strukturna politika bi lahko rešila zlasti nenadne migracijske tokove, do katerih prihaja zaradi konfliktov. Analiza in ocena polega eh, eh, vloge zunanje politike Evropske unije je zelo pomembna v luči ponovnih poga pogajanj za eh, sredstva za zunanje delovanje, pa tudi v okviru uh, sosedske politike. Danes je danes tukaj z nami prisoten gospod Roberto Sarozenbuk, ki je vodja enote uh, pri Evropski komisiji, de, uh, generalni direktor za razvoj, potem gospod Bernard Brunet iz uh, uh, generalnega direktorata Relex, potem Pavla Pače, gospod Enrik Mora Benaventa, ki je direktor za politično o, načrtovanje pri Ministrstvu za zanonje zadeve Španije in gospod Filip de Brucker, ki je profesor na Univerzite Libre de Bruxelles, ki še prihaja, ki je še na poti. Preden bi začeli s kolegi, bi kolegici eh, gospe Kretu, ki je podpredsednica odbora za razvoj in moja sopredsedujoča danes, bi jo prosil, da, prosil, da uvede temo. In potem bomo seveda tudi polekli zaključke. Hvala. Dobro jutro. Zelo sem vesela, da lahko sodelujem na tej javni obravnavi skupaj s svojim kolego. Rada bi uh, spregovorila o zadevah, ki povezujejo razvoj in migracije. Migracije imajo vse večji pomen v zadnjem obdobju zaradi tega, ker se povečujejo. Na to se je Evropska unija vedno skupaj odzivala. Vse, vse verjetnosti se ta pojav ne bo zmanjša v naslednjih eh, letih. Tukaj seveda so različni soplivajoči eh, dejavniki. Čeprav lahko eh, z obravnavanjem migracije Eh, naslovimo njegove vzroke, eh, še vedno lahko eh, pripomore tudi tehnološkemu razvoju, gospodarskemu razvoju. Zaradi tega mora Evropska unija odigrati pomembnejšo vlogo za to, da spodbujamo razvoj. Da to naredimo, potrebujemo zagotoviti tudi vse več eh, pomoči, čeprav to ni dovolj. Leta 2005 smo opredelili zunanjo razsežnost migracijske politike. Ena izmed prednosti je, da podarimo povezavo med razvojem in migracijo. Eh, mobilnost je človekova pravica, to je tudi del naše politike, zato moramo spodbujati mobilnost tudi skupnim delovanjem. Pri tem eh, moramo zagotoviti tudi večji razvoj ob manjši migraciji, tako da bi eh, ob pojavu migracije prišlo do večjega razvoja. Eh, to je samo kratka napoved, pozneje pa bom več povedala v sklopu razprave. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo gospodu Rosenburgu. Minutes, Na razpolago imate približno 10 minut. Najlepša hvala. Vsem dobro jutro. Dovolite mi, da najprej eh, čestitam gospodu eh, Proveri in eh, gospe Kretu, ker sta se odločila, da bosta temo migracij zastavila tako širokem okviru, zaradi tega, ker je pomembno, da si migracijsko pogledamo tudi onkraj običajnih okvirov, tako da tudi istočasno razvijamo um, Eh, razvojno pomoč znotraj migracijskih tokov in da jo tudi tako obravnavamo. Sam bom pri svojem prispevku se ukvarjal s tremi vprašanji in sicer si bom, eh, se bom vprašal, kateri so dejavniki, ki jih je treba pogledati, potem bom spregovoril o relevantnih evropskih politikah in potem bom povedal še nekaj o orodjih in instrumentih, ki so lahko tukaj porabljena. Kot pravi tudi sam naslov obravnave, je institucija, je nestabilnost tista, ki ponavadi povzroča migracijo. Pomembno pa je tudi, da razumemo nestabilnost in to, da je ne razumemo povsem Eh, strogo pomensko, ampak širše, zaradi tega, ker tukaj gre med drugim tudi ne samo za politično oziroma eh, vojaško nestabilnost, ampak tudi za gospodarsko nestabilnost. Eh, še posebej, če si pogledamo število priseljencev, število migrantov, vidimo, da je to nepremjerno pomembnejši faktor, nepremjerno pomembnejši dejavnost. Če si pogledamo recimo ljudi, ki migrirajo, lahko vidimo, da so nekateri v taboriščih za begunce, Eh, nekateri pa gredo iz Afrike v Evropo na čovnih, na barkah, ladjah, zato da bi tam doživeli boljšo prihodnost. Zato je moje prvo sporočilo tako poročevalcema kot eh, skupini, da si migracijo pogledamo neprimerno širše zastavljeno in da si pogledamo vse dejavnike, eh, ki so vezani na migracijo nestabilnost, kateri so ti dejavniki. Seveda, če si pogledamo eh, strokovno literaturo, naletimo na marsikatero študijo, ki o tem govori, ampak eh, nasplošno lahko vse to zmanjšamo na nekaj glavnih eh, dejavnikov. Prvi zagotovo je revščina, nizek BDP, nizek prihodek, nepravična razporejenost dohodka. Um, um, um, ruralna območja, revna ruralna območja in tako naprej. Drugi uh, možni dejavnik je vojna, etnično klič, uh, čiščenje. Tretji, uh, tretja skupina so človekove pravice, diskriminacija, slabo upravljanje na splošno in ne na zadnjo so tukaj še uh, naravne in strani človeka povzročene uh, nesreče, uh, zaradi česar prihaja tudi do um, prevelike gostote prebivalstva na, kat na katerih področjih in podobno. Če si pogledamo naše politike, s katerimi želimo nasloviti te glavne vzroke, moramo poskrbiti, da bomo dejansko uh, vključili vse uh, te vzroke v našo politiko. Pri tem je pomembno tudi vedeti, da moramo imeti politike, ki bodo se eh, odzivale na regionalno stanje. Se pravi, moramo imeti regionalne politike za Azijo, za Afriko, zato da se bomo lahko pravilno uh, Eh, lotili migracijskih tokov. Zakaj? Zaradi tega, ker večina ljudi, ki mora od doma iz političnih ali gospodarskih razlogov, ne potujejo v Evropsko unijo, gredo namreč v varne pristane znotraj svoje regije, grejo recimo v regionalne centre gospodarskega eh, razvoja in rasti. Katere so politike, ki so na to vezane? Seveda tukaj je migracijska politika od um, um, sprejetja Evrop, eh, Lizbonske pogodbe naprej je to skupna politika, ki pa močno temeli na tem, kar je bil sprejet leta 2005, kot so eh, globalni pristop k migraciji. Ta temeli na treh stebrih. Prvi je ta, da se zmanjša nezakonito priseljevanje in eh, tudi um, tihotapljenje. Uh, drugi je ta, da se uh, dela tudi na. Um, zakonitem eh, priseljevanjem in da se kot tretje okrepi um, pristop na podlagi katerega zakonita migracija pomaga tako državam Evropske unije kot tudi državam izvora. Ko pa si seveda pogledamo dejavnike, je treba pogledati malce onkraj migracijske politike, treba si je pogledati recimo našo trgovinsko politiko. Eh, ta naj bi poskušala zagotoviti eh, delovna mesta v državah v razvoju, ta naj bi omogočila tudi dostop do izdelkov izdelkov v Evropski uniji, ta naj bi eh, države razvoja vključila tudi v trgovinski sistem, eh, ta naj bi tudi spodbujala eh, neposredne tuje investicije v države v, res, v razvoju, zaradi tega, ker je to zelo pomembno znotraj konteksta, o katerem razpravljamo naše eh, politike eh, bi morale se tudi usmerjati v preprečevanje konfliktov, pomagati bi morali pri eh, spravah, pri spravnih postopkih, pri medijacijah, pri spodbujanju načel dobrega upravljanja, pri skrbi za pravične volitve, za dobro delovanje civilne družbe, protikorupcijskega delovanja, delovanja javne uprave. To so vse politike, ki so zelo pomembne, ko govorimo govorimo o migraciji. Pomembne so tudi politike za izboljšanje varnosti eh, hrane, eh, vod, politiko z priskrbo zdrave vode. V širšem okviru pa tukaj govorimo tudi o trajnostnem razvoju poželja, s katerim zagotavljamo delovna mesta, zvišujemo prihodke, na podlagi česar bodo ljudje manj prisiljeni seliti se v urbana območja na svojih eh, področjih. Eh, tako da ne zapuščajo domov in odhajajo v mesta. To je zelo pomembno. Seveda so tukaj tudi okoljska vprašanja, podnebne spremembe, eh, degradacija okolja. Seznam je dolg. Nikakor ne smemo pozabiti, čeprav je za nekoga to kontro, kontro, kontroverzno, da moramo eh, okrepiti politiko eh, varovanja človekovih pravic in temeljni spoboščin. To so vse politike, ki jih je treba okrepiti. Se pravi, to je zelo obsežna, uh, obsežna um, uh, lista. Seveda moramo pri tem pa uh, tudi uh, govoriti o razvojnem, uh, razvojni podpori, zaradi tega, ker razvojno sodelovanje je pomembno. Če želimo uh, namreč nasloviti migracijske tokove, ki temelijo na nestabilnosti, je treba o tem uh, uh, jasno spregovoriti. To pa pomeni, da moramo več vlagati v razvojno sodelovanje. In tako, dovolite, prihajam na zadnjo točko, na instrumente, ki jih imamo za to, da bi izvajali uh, te politike. Med drugim so to finančni uh, instrumenti. Tukaj imamo možne različne instrumente od zemljepisnih eh, MPA-je, eh, samodejne instrumente, eh, preiskovalne instrumente znotraj azilne politike in tako naprej. Po tukaj so tukaj instrumenti človek, človekoljubne pomoči, trajnostni instrumenti in tako naprej sam mislim, da bi lahko celo rekli, da praktično vsi finančni instrumenti, ki jih ima razvite Evropska unija na področju zanjanje politike, so pomembni, ko govorimo o eh, naslavljanju eh, vzrokov migracije. Čeprav eh, nas eh, na prvi pogled niso osredotočene samo migracijo, vendar pa prek njih posredno ali neposredno eh, naslavljamo dejavnike migracije in zaradi tega jih je treba upoštevati tudi v svojih poročilih. Znotraj tega konteksta se bomo morda vprašali, kateri uh, Eh, instrumenti bi, eh, bi bili bolj ciljno usmerjeni k zmanjševanju migracijskih tokov, ki nastajajo zaradi nestabilnosti. Sam bi se prvotno odzval morda, eh, da takšna izbira niti ni potrebna zaradi tega, ker je namen teh instrumentov ta, da zmanjšujejo nestabilnost, pa ne bo ta politična ali gospodarska in da spodboje razvoj. Če so to instrumenti, ki dosežejo to, kar naj bi dosegli, potem bodo migracijski tokovi po sami definiciji eh, upadli eh, zaradi tega, ker je tukaj neposredna povezava. Eh, če bo prišlo do razvoja, bo seveda migracija, ki temelji na slabem razvoju, upadla. Seveda so morda nekateri instrumenti bolj učinkoviti, seveda lahko tukaj okrepimo tudi kohezijsko politiko, zagotovo pa ni treba, da recimo. Re, um, uh, gremo v podrobnosti glede uh, morebitnih stranskih uh, učinkov uh, posameznih politiki in posameznih instrumentov. Pomembno je, da se tega lotimo. Uh, najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Runi. Bonjour. Euh, D'abord, tout euh, d'abord, merci, Madame euh, Cretou, euh, Monsieur. Dobro jutro vsem. Najprej bi se želel zahvaliti gospodu Proveri in gospe Krecu, ker, me povabila, ker sta me povabila na to obravnavo. Rad bi vam podal nekaj uh, informacij o stanju v državah Magreb, zakaj je migracija tako zelo pomembna, ko govorimo o odnosih s tem delom sveta, ki je tako zelo blizu Evrope. nekaj eh, specifičnih eh, podatkov, zato da boste videli, zakaj je to zelo pomembno v naših odnosih z državami Magreb. Potem pa bom spregovoril tudi o rešitvah, ki jih znotraj Evropske unije poskušamo izvajati ali pa ki bi jih lahko razvili v prihodnje. Sveda je tukaj več dejanov, ki lahko razložijo, kako obsežna je migracija v državah Magreb oziroma iz držav Magreb. Prvi razlog je ta, da so te države blizu Evrope. Njihova zemljepilsna bližina je takšna, da seveda lahko delujejo kot tranzitne države, še posebej iz subsaharske Afrike. Eh, obenem pa eh, so tu osebe, ki eh, gredo v Evropo prek Gibraltarja, Lampeduze ali pa Libije. Tako da to so ponavadi tranzitne države v migracijskih tokovih. Obenem pa so to države ki so tudi države izvora Eh, priseljencev. Približno 5 milijonov priseljencev eh, eh, prihaja iz teh držav, ki sedaj živijo v Evropske unije. Kar nekaj jih prihaja iz Maroka, več kot 10 odstotkov maročanov živi v Evropski uniji. Tako da je za te države Evropska unija postala naravna destinacija migracije. Seveda eh, je to tudi zaradi ločenih kulturnih eh, in človeških eh, dejavnikov, saj so ljudje na obeh straneh sredozemske obale med seboj povezane. Zato je, so odnosi z državami Magreb zelo pomembni, še posebej, ko govorimo o zonanih odnosih s temi državami. Kar je tukaj še zelo pomembno, je, da je v teh državah precej um, Eh, dinamični eh, demok, eh, demografski razvoj, kar pomeni, da je precejšen demografski pritisk v teh državah, na naše države. Ehm, kar, tri so države Magreba, ki bodo v naslednjih letih do leta 2050 videle porast prebivalstva za 25 odstotkov, kar pomeni, da jih bo potem 75 milijonov. Eh, svetovno gledano to ni ravno problem, seveda, če bo v teh državah dovolj delovnih mest, ampak eh, težava, ki velja za države Magreb in v arabskih državah je, da v tem trenutku ni mogoče ustvariti dovolj delovnih mest, zato da bi eh, se poskrbelo za povečanje delovne sile, do katere bo prišlo v naslednjih letih. Če si pogledamo uh, Tunizijo, Alžirijo in Maroko uh, do leta 2020, tukaj bi morali ustvariti 5 milijonov delovnih mest, da bi uh, posrkali uh, takšno rast prebivalstva, zato da bi stabilizirali um, stopnjo zaposlenosti, ki je že v tem trenutku sicer precej visoka, ampak uh, to pomeni, da bi morale podjetja ustvariti ali pa pospešiti uh, rast uh, službenih in delovnih mest za 50 odstotkov kar pomeni, da tukaj imamo dejansko pravo težavo ustvarjanja delovnih mest, iz tega sledi možna gospodarska nestabilnost, kot je povedal moj kolega. In to zaradi tega, ker pravzaprav ni nobene perspektive, eh, ni nobene možnosti za ustvarjanje delovnih mest. To preprosto ni možno, ni možno ustvariti toliko delovnih mest na trgu dela. Če si recimo pogledamo. Uh, dohodkovno vrzel med eh, temi državami in Evropsko unijo, vidimo, da je ta precejšnja in sicer je razmerje ena proti deset, če si pogledamo prihodke v državah Magreb in v Evropo, če si pogledamo vrzel med Mehiko in ZDA, je ta štiri proti pet. Tako da prihodkovna razlika med državami Magreb in Evropsko unijo je takšna, da je migracijski pritisk toliko večji zaradi tega, ker v Evropski uniji ljudje zaslužijo desetkrat več. Zato so bile pripravljene študije, ki kaže, da je več kot 50 odstotkov mladih iz držav Magreb, ki želijo emigrirati v Evropsko unijo. Pred kratkim je bila speljana. Um, uh, javna anketa strani uh, Fundacije Analind, ta je pokazala, da ko uh, naše uh, sosede z južne sredozemske uprave obala pražejo, kje bi želeli uh, živeti, kje bi želeli začeti svojo karijero uh, in ti v 37 odstotkih reče, da je to Evropa. Tukaj kaže, da, uh, to kaže, da obstaja konkreten pritisk, ki ga je treba upoštevati. Zato eh, se je smiselno pogledati možne rešitve in to prav poskušamo narediti. Poskušamo ugotoviti, kaj narediti v prihodnje. Zagotovo je tukaj središnjega pomena to, da bi imeli nekakšen eh, splošni migracijski eh, pristop znotraj evropske politike. Kako naj to rečem? Evropska unija mora eh, migracijo nasloviti z vseh stališč, upoškriti mora socialni aspekt, eh, aspekt delovnih mest, eh, aspekt razvoja. Eh, mejno politiko, eh, upravljanje migracije. Skratka, ko pa pogledati, si moramo celosti. Kaj počne v tem trenutku Evropska unija? Eh, sodelovanje s tistimi državami, ki želijo pripraviti na kakšen politični program znotraj sosedske politike. Tukaj je namen, da bi se znotraj držav Magreb osnovala delovna mesta, da bi bila tukaj možnost zaposlovanja znotraj Maroka in Tunizije smo doslej precej razvili orodja, sploh kar zadeva razvijanje gospodarskih možnosti prihodnosti in ustvarjanje delovnih mest. Ampak tukaj bomo morali še kaj narediti, še posebej, kar zadeva uh, zaposlitveno politiko in politiko ustvarjanja delovnih mest. V teh državah zaposlitvena politika se še ne osredotoča dovolj na uh, oblikovanje in razvijanje ter ustvarjanje produktivnih delovnih mest. Če smo sedaj malce bolj uh, usmerjeni na migracijo, potem lahko rečem, da uh, moramo zasnovati bolj koherentni pristop, tako da bomo imeli učinkovitejše eh, partnerstvo z državami Magreb. Tako da si bomo pogledali različne vedike tega pristopa, kaj poskušamo narediti v sodelovanju s temi državami. Eh, z Libijo smo se dogovorili glede tega. in sicer poskušamo razviti sodelovanje z Libijo in potem eh, med Libijo in državami subsaharske Afrike, odkudar prihaja kar nekaj eh, priseljence. Tako da si bomo pogledali migracijske tokove in potem bomo lahko okrepili vire Libije, tako da bo Libija lahko izvajala to nalogo. Obenem uh, želimo tudi uh, Eh, dobro upravljati z eh, tokovi zakonite eh, migracije. Obenem želimo Libiji zagotoviti orodja, da bi lahko se tega uspešno lotila. Obenem poskušamo zaščititi priseljence, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Obenem želimo spostaviti sistem, ki bo prepoznal uh, uh, iskalce azila. To je za enkrat težava v Libiji, zaradi tega, ker opažamo, da Libija postaja tranzitna država. Uh, potem pa je tukaj še upravljanje meja. Tudi to je pomemben uh, element, zaradi tega, ker države Magreba zaradi tega, ker eh, so to tudi države, ki so same tarče nezakonitega priseljevanja. To velja tako za Libijo, kot tudi za Maroko, kot za Alžirijo. Tudi v teh državah imajo težave zaradi nezakonitega priseljevanja. Libija je zelo zanimiv primer zaradi tega, ker je tokrat prvič, da smo lahko eh, skupaj pripravili kohezivni svežen, ki uh, vključuje vsa vprašanja vezana na, na migracijo. Uh, Žal nam doslej ni uspelo pripraviti eh, dovolj uh, dobrega uh, partnerstva, uravnotežnega partnerstva, ki bi pokrivalo vsa vprašanja. V glavnem smo se osredotočili na varnostno vprašanje, recimo kvarjali smo se s sporozumijo o ponovnem sprejetju in podobno. Uh, Eh, žal nismo spostavili bolj splošnega pristopa, ki bi naslavljal vse aspekte vezane na migracijo, še posebej mobilnost. Tega še nismo dovolj razvili in zaradi tega določene države eh, v osrednjem Magrebu niso najbolj pripravljeni sodelovati z Evropsko unijo. Na koncu naj povem, da dejansko obstaja pravi potencial za večjo ambicioznost naše strani glede tega, kar počnemo v državah Magreb. In tukaj še posebej razmišljamo o dveh zadevah. Uh, razmišljamo o um, tripartitnem sodelovanju med eh, nami, državami Magreb in subsaharsko Afriko. Obenem pa tudi pri svojih razvojnih orodjih moramo razviti ta vidik sodelovanja. To je zagotovo pomembno. Obenem je pomembno tudi, da se ne osredotočimo le na varnost, ampak da si pogledamo vsa vprašanja, ki so vezana na migracijo. Razviti namreč moramo ambicioznejšo politiko, Eh, ki se bo kvarjala tudi s ciklično, začasno migracijo eh, in nasplošno z mobilnostjo oseb, tako da bomo dejansko vzpostavili partnerstvo, ki bo koristilo vsem. Stavo scrivendo e quindi ritardo un poco nel, nel dare la parola a. Besedo predajam gospe Pače. Izvolite. Ladies and gentlemen. Gospe in gospodje, gospod Fiorello Provera in Korina Kretu, zelo sem zadovoljna, da sem lahko danes tukaj z vami na, tem, na teh prezentacijah. Govoriti o migraciji nam je seveda zelo pri, srci, pri srcu, kajti s tem se ukvarjam in želela bi govoriti o prisilni migraciji v primerjavi z prostovoljno migracijo ter o globalnem pristopu, ki smo ga že omenili v odnosi do migracij in seveda v odnosu do vladavine prava. To je zelo pomembno. Ehm, od različnih programov za stabilizacijo smo se veliko naučili in govorila bom tudi o izzivih eh, za učinkovit odziv. Torej, lahko rečemo, da razlika obstaja, torej postaja vedno manjša, kajti spreminjajo se uh, sile ki privedajo do migracije. Kolega je govoril o razlogih za migracijo, govoril je o dinamiki in mislimo, da to ni samo problem, to je življensko dejstvo in govorimo o migracijah zaradi dela, zaradi različnih razlogov in torej treba to širše gledati. E, Mednarodna organizacija za delo pravi, da migracija vključuje tudi razseljene osebe in tiste, ki so bili prisi, prisiljeni zapustiti, zapustiti svojo državo. In ko pogledamo prisilno migracijo, takoj razmišljamo o beguncih in <clears throat> na, razmišljamo o konvenciji iz 1951 in drugih konvencijah, ki se ukvarjajo s tem. Razmišljamo tudi o razseljenih osebah in ta izraz se pogosto uporablja za tiste ljudi, ki niso bili nujno preganjani, vendar pa so morali zapustiti svojo državo zaradi splošnega nasilja ali konflikta v državi ali zaradi drugih nesreč. In ta kategorija vključuje tudi tiste, ki so ostali znotraj meja ali pa so prečkali mednarodne meje. In potem imamo velike umestna območja, lahko razmišljamo o tudi eh, migraciji, okoljski migraciji in lahko rečemo, da okoljski dejavniki so tudi um, dejavniki povzroča migracijo. Uh, okoljska migracija je lahko notranja, lahko pa je tudi mednarodna, lahko je kratkoročna ali dolgoročna in do nje prihaja zaradi okoljskih sprememb. In ljudje so lahko uh, razseljeni zaradi naravnih nesreč, lahko pa se tudi odločijo, da se bodo izselili zaradi degradacije okolja to lahko ima pozitiven ali pa negativen uh, učinek. In uh, migracija lahko vpliva na dodatno okoljsko degradacijo in zaradi tega je to zelo zapletena zadeva. In uh, migracija seveda ima velik vpliv Eh, že od vedno in je bila vedno velika, vendar pa se je zdaj še povečala. Če pogledamo ocene, vidimo, da od leta 1998 do 2007 2,2 milijarde ljudi so jih prizadele nesreče v primerjavi z 1,8 milijard ljudmi, ki so jih prizadele nesreče v prejšnjem desetletju. Torej prišlo je do velikega eh, povečanja. Če pogledamo po drugi strani, da obstajajo eh, tudi tisti, ki se prostovoljno izselijo, e, torej niso prisiljeni v to in danes se ceni, da 214 milijonov ljudi so mm, mednarodni migranti in večinoma so uh, eh, migranski delavci, kar v 90 odstotkov in njihove družine. In na začetku smo govorili o razliki med prisilno in prostovoljno migracijo in ta razlika obstaja in postaja vedno manjša in socialna, socialna stiske so postale tako hude, da morajo ljudje zapustiti svoje države in iščejo boljše življenje drugot morda obstajajo različni razlogi za, eh, za to, da zapustijo svojo državo, vendar pa je težko razlikovati med različnimi skupinami. Vendar pa je to pomembno zaradi tega, ker se različni pravni režimi uporabljajo za različne skupine. Vsi, vse te skupine pa imajo nekaj skupnega. Govorimo o ljudeh, in govorim o ljudeh, ki imajo določene pravice. To si moramo zapomniti. Zapomniti si moramo tudi, da ko govorimo o migraciji in migracijah na splošno, moramo priznati, da številne različne kategorije ljudi, ki, e, ki migrirajo, to naredijo zaradi tega, ker so izkoriščeni, e, jih izseljujejo in tako dalje. Recimo, emblematičen je primer o tisočih migracijskih delavcih, ki so zapustili strukturo, neko migracijsko strukturo v eni z držav članic zaradi tega, ker niso imeli ne vode, ne elektrike. Bili so um, zakoniti priseljenci, ki so prišli kot eh, sezonski delavci in um, mo, eh, torej morali pa so delati v zelo slabih razmerah. In če zaključim to prvo točko, prisilna migracija v primerjavi z prostovoljno, tukaj moramo priznati, da je migracija življensko dejstvo in da se navezuje na mm, številne ljudi in vloga Evropskega parlamenta in Evrope mm, je ključnega pomena za nek globalni pristop. Druga točka v naši razpravi in dejstvo, da ni nekega enotnega standarda, seveda ne pomeni, da ne obstaja standard, govorimo o človeških ljudeh, govorimo o ljudeh, ki imajo pravice in, um, in seveda so kriti z um, zakonom o migracijah. In to zadeva vse ljudi, ki se premakajo. Danes, torej to leto, praznujemo 20. obletnico uh, konvencije za priseljence. In seveda mm, moramo promovirati višje standarde. Ne, glavna načela, ki zadevajo um, humanost, nediskriminacijo, sodelovanje, suverenost um, in olajšanje teh stisk. Številna načela se uporabljajo tudi na uh, lajšanje kriznih situacij. In to je ključno uh, zlasti pri pomoči takoj po nesreči ali pa v fazi rehabilitacije. Potem imamo nezavezujoče instrum, instrumente, kot je recimo humanitarna pomoč. Ti instrumenti pa ne moramo ločiti od tega, da moramo preprečevati um, nestabilnost in pogosto nujna pomoč se osredotoča samo na reševanje življenja. V resnici pa moramo priznati, da moramo vključiti vse faze rehabilitacije. In Torej, varovanje je glavna odgovornost države. Država mora odgovarjati in varovati svoje državljane. Hkrati pa moramo priznati, da mednarodni akteri lahko pomagajo državam v njihovi dožnosti do o, varovanja in to tudi IOM počne s svojimi projekti. Ne po neposredno pomaga um, državam, potem eh, pomaga državam pri transportu, recimo v konfliktnih situacijah in pomaga vladam pri krepitvi zmogljivosti za obvladovanje migracije. Uloge Evropske unije je zelo pomembna. Parlament uh, sedaj bolj kot eh, kdarkoli z vstopom Lizbonske pogodbe v veljavo ima ključni pomen. In tretja točka, glede naukov, ki smo se jih naučili, lahko rečemo, da ko razpravljamo o povezavi med okoljem, degradacijo okolje, eh, podnebnimi spremembami in migracijo in smo se naučili, da se moramo odmakniti od odzivanja na nesreče na bolj um, korektivne ukrepe, kako to lahko storimo, tako da bolje razumemo te procese in da zgodaj se odzivamo in planiramo. In tudi pri, z prilagoditveno strategijo treba je vključiti eh, migracije v razvojne strategije, kot so povedali kolegi pred menoj. In naučili smo se, Veliko smo se naučili s sodelovanjem z našimi člani in deležniki glede m, mm, zmanjševanja m, mm, obladovanja nesreč in prilagoditve na okoljske spremembe. Prej smo govorili o Magrebu in želela bi podati nek konkreten primer pri prilagoditvi Eh, prilagoditvi na okoljske spremembe v Egiptu, kjer smo podprli egiptovsko vlado pri prilagoditvi na eh, višanje gladine vode v delti Lina, eh, Nila. Ceni se, da se bo zvišala za 50 centimetrov do leta 2025. In to bi seveda povzročilo razselitev dveh milijonov ljudi. Zato sodelujemo z egiptovsko vlado, zato da bi zmanjšali vpliv tega zvišanja glad, gladine in da bi našli najboljšo strategijo uh, Eh, kako se s tem spopasti. Migracijske strategije, mm, to smo že povedali, lahko bi pripravili scheme za razvojne projekte, za zmanjševanje tveganje, za eh, zmanjšanje tveganja, torej predvsem za um, najbolj ranljivo prebivalstvo. Potem še drugi projekt z Kolumbijo in eh, Španijo. Tudi tu smo ponudili alternativo za uh, tiste, ki so prizadeti zaradi naravnih nasreč in tudi posebne kanale za pošiljanje denarja nazaj v državo. In ko danes govorimo tukaj, obstaja poteka neko regionalno srečanje v Džibutiju, ki se ukvarja s temi težavami. Države kot Džibuti, Somalija, Jemen eh, razpravljajo, kako bi lahko sodelovanje za to, da bi bolje obvladovali migracije v regiji, kjer, redn, kjer so redni migracijski tokovi zelo močni. Kaj lahko naredimo skupaj? Kakšne instrumente imamo? zelo kratka bom. Pogosto je problematično dajanje sredstev za zgodnja eh, fazo po nesreči. Številni odzivi, torej lahko je najti sredstva za neko nujno situacijo, med nujno situacijo in potem uh, rekonstrukcijo pa obstaja neka vrzel. In sredstva pri, prihajajo prepozno, ko se je okrevanje že začela, začelo in to ne omigo, omogoča, da bi izkoristili znanje, ki Eh, so si ga ljudje nabrali v času nujne faze in seveda tudi ne omogoča spopadanje z vzroki za to, ki so pripeljali do tujne nujne situacije. Pred dvema dnevoma, eh, ko smo mm, poslali mm, poseben poziv, smo povabili, da sponzori, ki niso dolgotrajni, so nevarni. Lahko pride do odvisnosti. Zelo pomembno je, da imamo kontinuiteto in da bi zapolnili razvoj, eh, vrzel med razvojno fazo in nujno fazo. In veselim se že razprave. Grazie. Eh, l'ultimo intervento. Najlepša hvala. Zadnji govornik bo gospod eh, Mora Benavente. Thanks uh, a lot for the invitation to you. Hvala lepa za povabilo. gospe Krecu in tudi Evropskemu parlamentu, da sem lahko prišel tukaj. Danes sem. Gospod eh, predsedujoči, zdaj se pravzaprav skoraj vsi strinjamo, da je kakršnakoli migracijska politika povezana z zunanjo politiko. Mejne kontrole so potrebne, so morda dobre, vendar s takšnimi mejnimi nadzori ne boste teh tokov ustavili. In potem imamo tukaj še potrebe po dostopu do trga dela, do šolanja in tako dalje, vendar samo s tem problema ne bomo rešili. In ta pomoč eh, je pomembna za ključno politiko, vendar ne bo spremenila trenda v državah, da bi se ta trend spremenil. Ko potrebujemo zunanjo politiko, moramo razmišljati o treh vprašanjih, kako lahko to storimo. Prvo je, kako vidimo migracijo z vidika zunanje politike. Drugo vprašanje, Kakšna je povezava med zunanjo politiko in migracijami? In tretje vprašanje. Kako uporabiti zunanjo politiko, da obravnavamo ali obvladamo migracije? Prvo vprašanje. Kako menite, da, kako vidite migracije v smislu zunanje politike? Zunanja politika zagotavlja varnost in stabilnost istočasno pa pomeni tudi zastopanje evropskih interesov. Če upoštevamo velike tokove nezakonite migracije in to vidimo kot grožnjo stabilnosti in varnosti, potem je naš zaključek, da potrebujemo zunanjo politiko za reševanje takšnega problema. Naj povem, da bom glede na naslov eh, današnje predstavitve vse čas govoril o redni ali zakoniti migraciji. Prav gotovo je to zelo močan inštrument zunanje politike, kajti če pomislimo na politiko Združenih držav Amerike, da želijo privabiti najboljše, najbolj talentirane študente v ZDA. In tako je treba uporabiti trde, močne inštrumente. In najboljši inštrumenti so inštrumenti mehke politike vendar jaz tukaj govorim o zakoniti redni politiki. Vendar te migracijski tokovi predstavljajo nestabilnost in zato jih moramo reševati zunanjo politiko. Tu pa naj pojasnim dve stvari. Zunanja politika, ki jo boste uporabili, se bo oblikovala, se bo spremenila in oblikovala drugače. Kot prvo, varnost in stabilnost imata različne pomene v različnih geografskih in časovnih obdobjih. Naprimer, v večkulturni družbi je migracija bolj sprejeta kot v homogeni združbi kjer kar v eni družbi vidijo kot grožnjo, pa v drugi družbi to, temu ni tako. In to moramo upoštevati, ko oblikujemo zunanjo politiko ta, v ta namen. Druga zadeva. Zaznan, torej, zaznana grožna oziroma dejanska grožna sta lahko dve zelo različni stvari. Vendar svojo zunanjo politiko morate v bistvu oblikovati na osnovi zaznane grožnje, kajti javno mnenje je zelo pomembno. Zelo zanimiv primer Združenih držav. Različna reakcija zaznava se strani družbe v Arizoni nasproti migraciji iz Mehike. Če si to primerjamo z. Eh, Japonsko in ZDA, si lahko mislimo, da gre za dva zelo različna kraja na svetu. Ko pogledamo ta poseben problem, moramo upoštevati zaznano grožno, bolj kot pa realno grožno. To je zdaj bila prva točka, kako razmišljamo o stabilnosti in varnosti. Drugo vprašanje ki sem ga želel odgovoriti, pa je povezava med zunanjo politiko in migracijo. Prvem, v prvem pomenu je migracija notranja politika. V svoji državi sprejmete določene ukrepe, da to nadzirate, naprimer mejne, mejni nadzor. Vendar ta eh, zadeva ima tudi zunanje posledice in Povezava je tako jasna. Potrebujemo zunanjo politiko, da lahko obvladamo posledice svoje zunanje, notranje politike in migracije. Kot sem že povedal, pri migracijah je tako, da imate lahko velik problem v zvem z tem, z državami izvora, z tranzitnimi državami z državami in pa z regijo, kjer te države so. In pogosto smo lansko leto videli, da se situacija lahko zelo hitro poslabša med državo prejemnico in pa državo izvora. Veliko eh, možnih eh, potencijalnih konfliktov je med državama izvora in pa eh, destinacije lahko iz Evropske unije ali države članice, torej dolžimo državo izvora, zato ker ne ukrepajo dovolj, da bi preprečili migracijske eh, tokove, pa moramo poštevati še drugo plat medalje. Države izvora eh, zlorabljajo takšno situacijo in želijo izkoristiti tako z določenimi eh, trgovinskimi ali drugačnimi eh, pogoji. Pogosto smo rekli, da se situacija lahko zelo hitro poslabša, reagirati moramo in reagirati moramo preko kanala zunanje politike, zato da preprečimo, da se zadeva ne bi razvila še bolj. In še en eh, področje potencialnega konflikta je, tu se moramo sami sebe pogledati, kakšno je naše vedenje, vedenje vlade, vedenje družb nas proti priseljencem. Ne govorim samo o tem eh, splošnim ksenofobiji, ampak o čisto posebnih zadevah, dostop do izobraževanja, dostop do eh, socialnih služb, ki so potrebne za nje in ta situacija se zelo hitro poslabša, vi ste pa soočeni s problemom. Naprimer, muslimani v Evropi. Skoraj vsaka evropska prestolnica občasno prejme sporočilo iz embasi eh, islamskih držav. Eh, opozorila oziroma pritožbe v zvezi s tem. To je notranja politika. To morate rešiti. To je socialni problem. Vendar, če želite to ustrezno rešiti, potrebujete tudi komponento zunanje politiko, ker morate dele, sodelovati tudi z državo izvora, drugače se bo situacija poslabšala. In pa še pripomba na čisto nasprotno, nasprotni stvari. Mednarodne posledice notranjih politik in zunanja politika so zelo pomembne in vplivajo na učinek tega, kako se oblikuje notranja politika v zvezi z, z priseljenci. Kako, lahko, kako države članice, ki ne priznavajo Kosova, kako ravnajo z priseljenci iz Kosova, to je zelo drugače kot eh, njihovo ravnanje, je drugače kot pa ravnanje z eh, priseljenci iz drugih držav, ki so jih priznali. In končno vprašanje, kako uporabimo zunanjo politiko za področje migracij? Ko ste v situaciji, ko mislite, da sta varnost in stabilnost ogrožena, boste razmišljali o tem, kako se temu izogniti. Vendar na področju migracije je to zelo eh, težavno. Govorimo o mednarodnih odnosih in tu imate na tisoče, milijone ljudi, ki delujejo vsaki svojega interesa To so ljudje, katerih pravice morate zaščititi in situacija je veliko bolj kompleksna. Tako potrebujete čisto vsak možen inštrument v okviru zunanje politike. Kot prvo, prosta trgovina. Nima smisla. Ogromno denarja, ki ga porabimo pri zaščiti naših držav in istočasno rešujemo v narekovajih manjše količine denarja, ko postavljamo ovire pri trgovini z državami izvora. Drugo, direktne investicije. Enako, da olajšamo investicije evropskim podjetjem v teh državah. Tretjič, pomoč, razumemo. Četrtič, spodbujanje človekovih pravic, dobrega vodenja. Tudi to je inštrument zunanje politike, ki ga morate uporabiti v teh državah in regijah. Bilateralne bilateralni sporazumi z vsako posamezno državo, kar ne vsebuje samo migracije, ampak druge vidike, da zaščitimo priseljence in da se izognemo tem bilateralnim konfliktom, če bi, ko se pojavijo. Regionalni pristop. Čisto kratka omemba Sahare. Gospod eh, Bruni je govoril o Magrebu, jaz pa bom šel južneje, Sahel, se upravičujem. Sahel je kraj, kjer so začetni valovi migracij bili posledica velike suše. Tu imam eh, knjigo o migracijah, podnebnih spremembah in okolju. Tu so prvi priseljenci zaradi klima, podnebnih sprememb. To je bil verjetno prvi razlog, ampak kasneje je nastal konflikt, nestabilnost, polovica teh držav eh, so skoraj neuspešne države. In gospod Rosenborg je omenil, to, kar mi sprejemamo v Evropo, je samo vrh ledene gore. Samo eden od sedmih migrantov iz Sahela je prišel v Evropo. In vir nestabilnosti eh, je grozen. Tako moramo zaključiti, da potrebujemo celosten pristop do Sahela, ne samo, da obravnavamo migracijo, ampak tudi terorizem, trgovina z mamili in tako dalje. Potrebujemo komprehens, eh, celostno strategijo in pomoč ali zagon iz Evropskega parlamenta bi pri takšni strategiji zelo pomagal. Hvala za vaše prispevke iz vaših izkušenj in iz znanosti. Sedaj odpiram razpravo. Gospod Lokbiler. Ja, danke, ja, danke, an... Kolegica, hvala lepa. Eh, strokovnjakom. Zelo obsežno, informativno je bilo vse skupaj. Gospod Rosenburg, na začetku ste rekli, da obstajajo te tri točke evropske, stebri evropske migracijske politike. In če smo govorili samo z oznani politik v zvezi z migracijo, pa je drugi stebr tudi pomemben. Torej, ko govorimo o zakoniti migraciji, In tega sploh nismo omenili oziroma premalo, zato je zelo težko v zonanih odnosih biti um, učinkovit. Drugič, gospod Rosenburg, kakor tudi gospod gospod Benavente, ste govorili o prisilni migraciji v povezavi z okoljem. 2,2 milijona ljudi je bilo omenjenih, ki so prisiljeni, da eh, migrirajo zaradi naravnih katastrof. Zelo različne prognoze obstajajo, v kakšnem obsegu, koliko oseb je prizadetih oziroma bo prizadetih. Tako me zanima, kakšne številke, kakšne prognoze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 In posledica tega je, da je veliko manj ljudi, eh, ki bi lahko prišli čez mejo, ker nimajo ustreznih eh, dokumentov. To je pomembno za evropsko politiko. V Turčiji ni nobene pravice do azila in če se pogledamo še sosedno državo Iran, je tam dotok v primerjavi z letom 2009 tri, več kot 30 odstotkov, 30 odstotkov več političnih eh, beguncev. In Mislim, da si to evropska zunanja politika sploh še ni pogledala. In še eno, govorili ste o 20. E, obletnici, e, torej o migracijah, konvencijah. Kot veste, pa nobena evropska država te e, konvencije ni podpisala, ni ratificirala. Kako to ocenjujete in kje so največje ovire, da evropske države tega ne storijo? In še končno. Želela bi povedati, da zdaj eh, govorimo o novih pristojnostih tu v AFET-u, pristojnostih Frontexa, to je Agencija za zaščito evropskih meja, zato zelo upamo, da bo parlament eh, predložil komisiji priporočilo, da vedenje, usposabljanje, evalvacija te organizacije mora se bolj orientirati po standardih eh, človekovih eh, eh, pravicah. Sekundo intervento, la kolega Keller. Sledi kolegica Keller iz odbora Deve. Thank you very much. Lepša hvala v odziv na to, kar smo slišali od gospoda Bruneja. Moram povedati, da se strinjam in to je povedal tudi gospod Rosenborg. Strinjam se, da moramo upoštevati migracije, ko govorimo o razvoju. Zelo se strinjam s tem. Vidim pa tudi, da ni tako tesne povezave med. Uh, Eh, tranzitnimi državami v razvoju in eh, migracijami pri ustavljanju migracijskih tokov. Ni dovolj, ni pomaga, da, ne pomaga, da tranzitnim državam dajemo finančna sredstva, kajti tako ne preprečimo vzrokov za migracijo. In strinjam se, da vključimo vidik migracij, ko govorimo o razvojnih strategijah, sem pa proti financiranju denarja za razvoj, eh, ki bo namenjen za razvoj, za varovanje meja Evropske unije. Mislim, da se to sedaj dogaja in upam, da bo parlament eh, sledil, eh, kam gre ta denar, da gre torej resnično za tiste zadeve, za katere je bil namenjen. Gospod Mm, govornik je govoril o zadevah, ki bi lahko ustavile migracijske tokove in prosto trgovino. Mislim, da je prosta trgovina nekaj, kar se lahko razvije med enakovrednimi partnerji. Če pa govorimo o prosti trgovini med Evropsko unijo in državami v razvoju, je vedno logično, da bodo eh, države v razvoju izgubljale in bo EU v boljšem položaju. Zato mislim, da bi morali govoriti o pravični trgovini, ne pa o prosti trgovini. Potem bi želela dodati še um, torej, politiko za migracije, ki ne, če recimo države članice so strokovnjakinje za orožje in uh, spodkopavajo razvoj v določeni regiji in tam ne vodijo neke kulturne eh, politike. Eh, mislim, da bi v tem primeru samo recimo zopet ulagali v Saharo zaradi energetike in tej regiji ne bi nič ostalo. S tem ne upoštevamo posledic, ki jih bomo povzročili v tej regiji in to mislim, da bi moralo biti naše vodilo. Potem eh, človekove pravice, mislim, da bi to morali bolj upoštevati. Številne države članice. Um, se pristopajo do držav, imajo odnos do držav glede na to, kaj jim bodo prinesle, kakšne koristi jim bodo prinesle. Ne smemo pozabiti, da so migranti ljudje, ljudje in da imajo določene pravice, da imajo pravico do azila in mislim zaradi tega, da tak pristop bi moral biti v centru tudi razvojne politike Evropske unije. Hvala. Mauro. Gospod Mauro. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se gospodu Proveri in Korini Kretu, da sta, da sta organizirala to konferenco. In poročevalce bi mm, prosil za naslednje, torej za komentar za komentar trdit, naslednje trditve. Največji problem Evropske unije je pomankanje prave eh, evrosredozemske strategije. To se mi zdi, da je jasno. Vse pobude, ki smo jih začeli, recimo barcelonski proces in unija za sredozemlje, nimajo instrumentov, nimajo perspektive, ki bi ustrezala cifram, ki so jih omenjali kolegi. In zato bi zastavil vprašanje gospodu Brune. Nekaj številk me je presenetilo, številke, ki zadevajo stopnjo demografske rasti in gospodarske rasti in sposobnosti ustvarjanja delovnih mest v državah Magreba. Torej, vprašanje je naslednje. Dve poti, ki jih imamo na volje, to je, da podpiramo gospodarsko rast in podpiramo okrepitev eh, gospodarstva teh držav. Druga pot pa je, da sprejemamo, eh, sprejemamo migrante v Evropo. Obe ti poti ne rešujeta probleme. Če so številke resnično take, kot jih je omenil gospod Brune, ko gospodarstvo teh držav začne rasti in to že, rast, in že raste, demografska rast izniči, tako visoka demografska rast izniči gospodarsko rast. In torej, če mi namenjamo vis, veliko sredstev, s tem ne bomo rešili težave, s katero se spopadajo države, kot je Maroko, Tunizija in Alžirija. Zato sem gospoda Bruneja želel vprašati, kakšna mešanica bi bila pravilna, koliko naj se odpremo za eh, priseljence iz teh držav. In tukaj bi želel slišati prav odstotek. In drugo vprašanje, koliko naj se zanašamo na dejstvo, da se bo gospodarstvo teh držav izboljšalo. Po eni strani, če bi mi veliko investirali v gospodarsko rast, recimo v Maroku, bi to lahko pripeljalo do močne eh, konkurence z nekaterimi državami Evropske unije, kot sta naprimer Bolgarija in Romunije in to bi lahko pripeljalo celo do kratkega stika. In torej, moje vprašanje ni ideološko. In gospoda Bruneja sprašujem, kakšen naj bi bil pravi delež, prava mešica, da bi dosegli ravnovesje in bi se pravilno odzvali na problem migracije. Zelo težko vprašanje. Odgovor. Torej, najprej bodo odgovorili gospod Benavente in potem gospod Brune, seveda pa tudi drugi strokovnjaki, ki bodo želeli odgovoriti na zastavljeno vprašanje. Uh, was... Hvala, gospod eh, predsedujoči. Prejel sem direktno vprašanje, ki ga žal verjetno ne bo mogel odgovoriti. In sicer, zakaj določene evropske države ne ratificirajo konvencije o varovanju uh, migrantov in njihovih držav? mislim, da je to stvar notranje politike in notranje, notranje zakonodaje. Želel pa bi komentirati to, kar je povedala gospa Keller, da ne bi nudili uh, razvojne pomoči tranzitnim državam. Uh, eh, to, torej, to bi morala biti stvar uh, bilateralne politike. In seveda se zato s tem strinjam. Eh, prosta trgovina ali pravična trgovina, <laughs> to je stvar ločitve besed. Um, merci, uh, monsieur, madame le député, pour euh, les questions. Um, sur cette question de... Hvala za vprašanje. Pravi gospod Brune, ki zadeva torej številke in tranzitne države. Če pogledamo Libijo, ki je tranzitna država in ni država izvora migracijskih tokov, tokov. poleg sodelovanja in varovanja meja, seveda razumem vaše pripombe, obstaja potreba, če upoštevamo, da v Libiji ne obstajajo instrumenti za varovanje migrantov, in ni nobene koherentne politike na področju obvladovanja migracij. Komisija meni, da potrebujemo partnerstvo in razpravo na politični ravni. Ti razpravi to razpravo seveda lahko pospremimo z neko uh, pomočjo, tehnično pomočjo, z znanjem, tako da bi v teh državah vzpostavili sisteme za varovanje beguncev in migrantov. Tako bi izboljšali tudi človekove pravice migrantov, ki so prisotni na tem ozemlju. Unija ima jasno odgovornost, da se zavzame za take situacije. Ne moremo si zatiskati oči pred to situacijo in pred ravnanjem z migranti v tej državi. Tu ne gre samo za financiranje in um, financiranje nadzora mm, nad mejami v Libiji. To bi bilo premalo od tega, kar naj bi komisija začela izvajati. Kar pa zadeva vprašanje gospoda Maura o pravem ravnovesju, to je vprašanje, na katerega je skoraj da nemogoče odgovoriti. Treba je razvijati oba stebra, obe poti torej. Zaradi doslednosti naše razvojne politike in zaradi gospodarskih vzrokov moramo investirati v države Magreba. Te države tudi, so tudi trg za naša podjetja, poleg tega pa obstajajo tudi drugi očitni razlogi, ki, zaradi katerih naj bi razvijali delovna mesta v industriji in tudi v kmetijstvu in obstajajo možnosti partnerstev za naša podjetja če bodo seveda ta, te drža, te, ta podjetja se um, vzpostavila v teh državah. Recimo pomislimo samo na konkurenco na področju tekstila, na konkurenco, ki prihaja iz Azije. In tukaj na tem področju bi bilo zelo zanimivo z državami Magreba uh, ustanoviti partnerstva uh, na področju tekstilne industrije. To že počnejo nekatere evropske, recimo španske, španska podjetja. Odprla so delavnice in tovarne v državah Magreba, kaj ti zaznale so priložnost, priložnost za uspešno partnerstvo. Tako ki bo uspešno tako za evropska podjetja, kot za eh, podjetja v regiji Magreba. In zato se sprašujem, ali naj vlagamo mm, za razvoj industrije v teh državah. Mislim, da bi bilo to pravilno. Obstajajo že bilateralni eh, sporazum, recimo med Španijo in Marokom, med, Španj med Francijo in Tunizijo, naprimer. Eh, obstaja potencial za razvoj zakonitega migracijskega toko, toka, ki bo eh, zadostil potrebo po delavcih v naših državah. Obenem pa bi ohranili in uredili pravice migrantov, ki bodo se preselili na tak način. Po mojem bi morali razmišljati v to smer. Veste, da na trgu dela, recimo v Evropi, obstajajo določene potrebe po delovni sili in demografske napovedi kažejo na velike potrebe po delavcih po letu 2050. In tukaj so države Magreba naši naravni partneri za razvoj migracije, zakonitih, zakonite migracije. Sedaj pa ima besedo gospod Rosenburg. Um, yeah, on... Dve pripombi v zvezi z eh, pravicami priseljencev. V torek ta teden so afriški vodje in evropski vodje držav imeli srečanje v Tripolisu in so se pogovarjali o novem partnerstvu med Afriko in Evropo. In tu je tudi poglavje o migracijah, mobilnosti in zaposlovanju. To je vse v enem svežnju. Vendar ne gre za to. In Vendar to partnerstvo in akcijski načrti v zvezi s tem partnerstvom na tem področju eh, so bili nekako v sredju in kjer so se skušali pogovarjati o človekovih pravicah priseljencev. V kontekstu tega partnerstva namreč to bo dialog in sodelovanje. In to je prvič. Gre za priseljence v Evropi, eksplicitno pa tudi za priseljence oziroma migrante v Afriki. Gre za večjo skupino. In v kontekstu tega dialoga o sodelovanju se bomo pogovarjali o človekovih pravicah priseljencev, naprimer v Libiji in v drugih afriških državah, ki se morda čutijo ogroženi in bi se situacija lahko izboljšala. To je politični korak eh, naprej in to osnovo bomo v prihodnosti uporabili za to, da se bomo lahko podrobno o teh problemih pogovarjali. Drugo pa je vprašanje gospe Lobbihlerjeve glede eh, številki in eh, obsega migracijskih tokov zaradi okoljskih sprememb. Kot veste, komisija nima zmogljivosti, s katero bi lahko zbirala številke o takšnih tokovih. Odvisni smo od eh, števil, ki nam jih posredujejo mednare organizacije, kot je IOM. Tako bo verjetno gospa Pače bolj primerna za odgovor. In čeprav nimamo zmogljivosti za to, pa smo okrepili um, to področje. Zdaj smo opazovalni uh, projekt za opazovanje eh, ustanovili. In to je Migracijski observatorij, ki ga bo tudi vodil IOM. Je observatorij, ki nam bo v prihodnosti nudil boljše poglobljene informacije o migracijskih tokovih in tudi številke o migracijah. Hvala lepa. Predno dam besedo kolegici eh, krecu. Za zaključek pa bi. Aha, se upravičujem, gospa Pače, bi želeli odgovoriti. Se upravičujem. Želela sem odgovoriti na vprašanja, kar se tiče teh izračunov migracij zaradi okoljskih eh, sprememb okolja oziroma podnebnih sprememb. Prinesla sem nekaj eh, knjig v zvezi s tem in te lahko dobite brezplačno ali pa jih tudi snamete iz računalnika, brezplačno seveda. To bi bilo glede teh številk. Gre za veliko preko milijonov in v naslednjih 50 letih govorimo o stotinah milijonov. Potrebujemo pa dejansko številke za to, da bomo lahko se ustrezno odzvali, da bomo ozaveščali o teh problemih. In potem še redne migracije. IOM je izvedel študijo za Evropski parlament o migracijah v novih državah članicah leta 2007. Naredili smo tudi štadijo, kjer smo primerjali vrednote oziroma nacionalno politiko na področju migracij. Želela pa sem še govoriti o mednarodni konvenciji zaščite eh, migrantnih družin in migrantov in družin in obletnico. Moram povedati, da je za sprejem ali podpis in ratifikacijo kar nekaj ovir, ki eh, niso pravne navare, narave, vendar o tem lahko eh, nekaj storimo. UNESCO je izvedel študijo. in ovire, študijo o ovirah v posameznih državah glede sprejema oziroma ratifikacije te konvencije. Zanima me vaše mnenje glede uh, tega, kar zadeva številne celine. Uh, kar zadeva notranjo migracijo na eni celini, recimo znotraj Afrike tam obstajajo afriške države, kamor eh, se emigrira, to je recimo Libija. Tudi eh, zaradi politike, s katero so eh, pred kratkim začeli na podlagi pobude Gaddafija, ki je začel govoriti o panafriškem pristopu, ki je rekel, da je kdorkoli, ki je državljan Afrike, tudi libijski državljan. To je pravzaprav uh, bilo sporočilo afriškim eh, državljanom, ki so menili, da potem takem lahko migrirajo in eh, postanejo državljani. Uh, Libije. To je povzročilo pravo težavo v Libiji, kar je potem posledično sprožilo migracije proti severu, tako da tukaj pravzaprav zadeve niso enostavne. Vprašanje, ki vam ga želim zastaviti, je naslednje ali je smiselno eh, spodbujati medregijsko sodelovanje, še posebej med državami izvora eh, na področju gospodarskega sodelovanja, ampak tudi na področju sodelovanja med storitvami in eh, migracijskimi politiki. S, či, s čim bi to lahko naredili, s katerimi instrumenti? Drugo vprašanje, ki je enostavne narave in to zadeva stalno strukturo za medijacijo konfliktov, še posebej znotraj. Uh, sosedskih držav, zato da bi eh, lahko poskušali eh, se izogniti žariščem ali pa da bi lahko eh, zaključili krize, ki divjajo v bližini. Hvala. Monsieur Brunet. Thank you. Um, Gospod Brunet. Prvo vprašanje. Resnično bi bilo koristno razviti inštrumente in mehanizme za to, kar sem prej omenil kot trikotno povezavo z državami v Severni Afriki, v podsaharskem področju, kjer so migracije močnejše in za EU-jem seveda. Nekaj ukrepov je bilo že. Eh, sprejeti strani severnoafriških držav, jih je pa treba še razviti. Obstaja potencial za Evropsko unijo, da poglobi sodelovanje v tej trikotnem sodelovanju. Države Magreba so neposredno zainteresirane v, za varnost eh, držav. Vidijo, da je da se stabilnostna situacija v Sahelu eh, slabša. Ne gre samo za meje, ne gre, gre tudi za razvoj držav v sosedski. Mi v Evropi eh, smo neposredno prizadeti zaradi nestabilnosti v Sahelu in tako imamo skupen interes tako države Severne Afrike kot tudi Evropska unija, da bi razvili več ukrepov za razvoj teh držav. In tako moramo razviti tudi inštrumente, da bodo te tri skupine držav lahko delovale. Evropska unija, države Severne Afrike in podsaharske Afrike. Velik potencial obstaja na tem področju. Inštrumenti pa še niso zadovoljivi da bi te izzive obvladali, da bi razvili ustrezne projekte. Lahko bi rekel, da je potencial na tem področju res obstaja. Hvala, gospod Rosenburg. Hitro, hitro odgovor. V isti, v isti, se strinjam. Afcivan Afrika je ključni partner v tem procesu ob sodelovanju Afriške unije in regionalne eh, gospodarske skupnosti vsi delujejo, da bi omogočili mobilnost prosto gibanje ljudi na njihovem področju. Vsi imajo protokole v zvezi s tem in tudi izkušnje. In vizija, ki jo mi vidimo, ko govorimo z afriškimi partnerji, je, da vidijo Evropo kot zgled. Če bi lahko omogočili enako prosto gibanje, kot smo ga mi uspeli doseči v Evropski uniji, menijo, da bo to prispevalo k razvoju, tako kot je pri nas, ampak da bi omogočalo alternative ljudem, ki bi se v nasprotnem primeru selili izven, izven Afrike. Če najdete zaposlitev v sosedski državi, kjer se spoštuje človekove pravice, pravice delavcev, potem je to neka resnična alternativa nasproti drugim oblikam migracij. In še zaključek, dam besedo gospe Kreco. Torej, hvala lepa za vaš interes, za vaše pripombe. Me veseli, da smo obravnavali to pomembno temo danes, probleme, s katerimi se vsakodnevno srečujemo. Naj povem nekaj besed o teh treh glavnih kanalih, ki se stavljajo eh, migracijske tokove, finančni tokovi, migracijski tokovi, gospodarski tokovi, tokovi ljudi tokovi ljudi. Tukaj lahko govorimo o begu možganov in eh, bi morali razmišljati o pomankanju kvalificiranih ljudi v državah razvoja in kakšno znanje pridobijo priseljenci v tujini. Potem je tu problem eh, eh, denarnih pošiljk, ki jih ti ljudje pošiljajo domov. In to se mora uporabiti kot orodje za zmanjšanje revščine v državah izvora. Gospod Mauro ni tukaj, vendar on je govoril o tem problemu, ki ga imamo v Južni Evropski uniji v zvezi s tem. In sicer v zadnjih letih, kajti eh, denarne pošiljke države v razvoju so se zmanjšale čeprav se priseljenci niso vrnili tja. Tudi to je velik problem. Naj dodam še, da z razvojnega vidika mora EU razviti razvojne finančne inštrumente za razvojno sodelovanje, za človek humanitarno pomoč, da se more ustrezno odzivati na prisilno migracijo ali na tako imenovane begunce iz lakote. Potem moramo govoriti o koherenci politik, o učinkovitosti pomoči in inštrumenti in programi so bili umenjeni. Kot zadnje pa naj povem, da moramo govoriti tudi o najbolj ranljivih skupinah priseljencev, to so ženske in otroci in države morajo zagotoviti načela nediskriminiranosti nasproti tem ljudem in zajamčiti osnovne socialne in gospodarske pogoje. Žene in otroci morajo biti zaščiteni imeti morajo dostop do zdravstvene oskrbe in do izobraževanja. Najlepša hvala in upam, da bomo imeli priložnost, da bomo lahko še kdaj nadaljevali s tem v razpravah na plenarnem zasedanju in na ta način prispevali reševanju tega problema. Še enkrat najlepša hvala. Hvala lepa vsem. Passiamo al secondo punto, scambio di vedute. Prehajamo na drugo točko in to je izmenjava mnen s posebnim predstavnikom Evropske unije na Kosovu, Peter Fajt. Prosimo za dve minuti, toliko da si zamenjamo mesta. Grazie molto, thank you very much.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 Bene. Proseguiamo con il punto seguente. Eh, Nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem redu in kot sem že najavil, gre za izmenjavo mnen s posebnim predstavnikom EU na Kosovu, gospodom Petrom Fajtom. Dovolite mi, da pozdravim gospoda Fajta, ki je pogost gost na našem odboru. Njegova prisotnost danes priča o tem, da je Kosovo v občutljivem trenutku, kajti 12. decembra bodo na Kosovem potekale volitve to bodo prve volitve po unilateralni razglasitvi neodvisnosti. Evropski parlament bo tja poslal uh, delegacijo, ki bo spremljala volitve in s tem želimo dokazati, kako pomembna je za Evropski parlament ta dogodek. Gospod Fajta, eh, zahvaljujem se vam za pomoč, ki jo boste nudili te naši komisiji. In želimo spoznati državo, ki jo boste predstavljali in uh, zato vam kar takoj predajam besedo. Hvala. Much, uh... Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Veliko čast mi je, da sem lahko spet tukaj z vami v vašem odboru. Rad bi se osebno zahvalil Evropskemu parlamentu, ker eh, tako od blizu spremlja in podpira razvojne dogodke ter napredek Kosova. Kot posebni eh, predstavnik Evropske unije na Kosovo, Naj povem, da so naši eh, partnerji na Kosovem opazili, da jih eh, Evropski parlament podpira, da eh, ga zanima dogajanje na Kosovem, kar zagotovo pripomore k naši prisotniki. Predsednik resniči se veseli, da bomo z delegacijo spremljali volitve. Zelo sem vesel, da se nam bodo pridružili poslanci eh, Evropskega parlamenta in sicer jih bo sedem. Eh, spremljali bodo volitve, ki bodo potekale 12. decembra. To dejansko pošilja zelo pomembno sporočilo Kosovu o podpori demokratičnemu procesu na Kosovem. Mnenje delegacije bo zagotovo zelo pomembno za državljane Kosova in tudi za celo regijo. Tudi eh, obisk, eh, ki je potekal prejšnji teden, eh, ko nas je obiskala poročevalka iz vašega odbora, gospa Lunaček, je bil zelo pomemben, poslal je pomembno sporočilo še posebej osebam, ki živijo v Prizrenu zaradi tega, ker smo jim lahko podali eh, jasno zražena sporočila podpore, pa tudi podali smo jim potrebno kritiko. Povedali smo jim, kakšna je širše zastavljena evropska perspektiva, eh, vključno s poštevanjem manjšinskih pravic in kulturne dediščine. To je na vse pomembno, sploh upoštevaje evropske vrednote, ki jih želimo gojiti. Eh, obisk je bil eh, močno spremljen enkrat tudi strani kosovskih sredstev javnega obveščanja. Gospa Lunaček je eh, zajamčila, da parlament podpira vse skupnosti, ki živijo na Kosovem. Gospod predsedojoči, v zadnjem času smo videli več pomembnih razvojnih dogodkov na Kosovem in v njegovi okolici. Prišlo je do sklica prečasnih volitev, eh, pripravlja se poročilo komisije o napredku, obenem eh, se osredotoča na liberalizacijo vizumskega režima in čaka se na skorešnja pogajanja s Srbijo. Gre za vprašanja, ki so nad vse pomembna, za vse večjo vlogo, ki jo lahko Evropska unija odigra na Kosovem. Naj se najprej sredotočim na volitve zaradi tega, ker eh, so te v, srči, v sami srčiki dogajanja na Kosovem. Na podlagi uh, odločitve parlamentarne skupščine je prišlo do sklica predčasnih volitev, ki bo do 12. decembra. To so prve splošne volitve, ki jih eh, organizirajo nove kosovske institucije. Gre za zelo pomembne volitve, saj predstavljajo pomembno priložnost, da se pokaže, kako okrepljena je tu demokracija. Čeprav je časa na razpolago bilo malo, eh, priprave dobro potekajo. Poteka tudi uh, obveščevalna akcija o volitvah. Pomembno je, to sem tudi povdaril, da se odeležijo volitev vse skupnosti. Zato naš urad poskuša uh, Eh, poskrbeti, da eh, bodo na volitve prišle tudi eh, manjšine, tudi mladi in drugi. Tako Eulex kot KFOR sodelujejo pri načrtovanju varnostnih ukrepov, pri tem sodelujejo s kosovsko policijo. Zelo pomembno je, da izpeljamo tudi to delo še posebej z glavno volivno komisijo ter z OVSEJEM. Um, saj bomo vse opazovali tudi na volivni dan. Moji kolegi, uh, ki uh, tvorijo tako imenovano spremljevalno delegacijo volitev, uh, bod, bodo v precejšnjem številu, kar 100 ekip bo. Uh, sodelovali bodo ljudje, ki prihajajo iz različnih organizacij, iz različnih veleposlanišč, to tako iz Prištine kot iz regije. Naj se na tej točki zahvalim državam članicam za njihovo jasno izraženo podporo. Naj povem, da so vsi zelo pozitivno nastrojeni glede uh, uh, naše uloge uh, na Kosovem. Obenem na ta način izražajo tudi veliko zanimanje za stanje demokracije v na Kosovem. Obenem se tudi veselimo, da se nam bo pridružila, pridružila vaša uradna delegacija v kratkem. Pričakujem, da bosta v uh, koaliciji vsaj dve uh, stranki uh, kosovskih Albancev, uh, da pa bo v njej uh, tudi uh, določeno zastopništvo kosovskih Srbov. Če bo to, potem bo to dobra oso, osnova za naslavljanje izzivov v prihodnosti. Sam sem bil zelo jasen, ko sem dejal, da mora biti naslednja vlada čisto delujoča vlada. Iskreno povedano, ko dobro vemo, imajo eh, Kosovo ter njihove vodje imajo težave z ugledom, eh, sam sloves ni dober, zato je treba to rešiti vlada mora biti uh, tudi sposobna, ne samo uh, čistih rok, zaradi tega, ker je eden izmed glavnih izzivov ta, da se naslovijo uh, gospodarske in socialne razmere, zaradi tega, ker je to država, kjer je rast majhna, nizka, zaradi tega, ker so sedaj javne naložbe netrajnostne. Tukaj je problematična tudi nezaposleno, zaradi tega, ker je ta dvakrat višja kot v uh, regiji. Obenem so prihodki gosp eh, gospodinstv nizki. Um, In to vse eh, je treba spremeniti. Zato mora naslednja vlada izboljšati uh, poslovno okolje in poskrbeti za vlaganja. To pomeni, da so potrebne strukturne reforme na, na energetskem sektorju ter na sektorju telekomunikacij. To pomeni, da je treba poskrbeti za uh, previdno in trajnostno naravnano davčno politiko, predvsem pa je treba izboljšati vladavino prava. Vlada mora biti čistih rok, sposobna, ampak tudi virodostojna, z dobro, novo, na sveže zastavljenim mandatom. To je predpogoj za to, da bo Kosovo doseglo napredek eh, v odnosih z Evropsko unijo. Predvsem se bomo to sredotočili na dialog ki, z Srbijo, pri katerem bo pomagala Evropska unija. Te volitve zagotovo pravijo, da bo prišlo. Da, da do novega dialoga, da, do novega zagona. Da, uh, dialoga ne bo prišlo uh, pred volitvami in po vsej verjetnosti tudi pred naslednjim letom. Ne. Ampak prepričan sem, da je Kosovo pripravljeno na to. Sodelovanje med ZDA in EU je eh, Kosovo sporočilo, eh, da lahko zaupajo. Treba pa jasno pokazati, kje je črta. Obenem pa. Eh, so pripravljeni eh, tudi, eh, tudi si pogledati tista vprašanja, ki so rašljiva in tukaj bodo pripravljeni nasloviti vprašanja, ki lahko pomagajo izboljšati stanje njihovih državljanov. Obenem so pripravljeni tudi nekaj narediti na tistih področjih, kjer so sedaj zadeve blokirane in na mrti točki. Lahko se tudi veselimo raznih, eh, raznega napredka, eh, tudi zaradi tega, ker je Srbija za to zainteresirana, saj ima tukaj socialne vezi, pa tudi gospodarske eh, vezi s Kosovom, ampak ponovadi so zaenkrat te vezi še malce prikrite in neuradne. Sem pa prepričan, gospod predsedujoči, da je napredek možen za to državo, pa tudi za mednarodno skupnost, pa ostaja pomembno sever, severno Kosovo. Tukaj so izzivi precejšnji. Naj pa vas opozorim, da je prišlo do precejšnjega napredka v preostalem delu Kosova. Še lani je veljalo, da bodo uh, nove manjšinske uh, občine južno od Ibarja neučinkovite in da tam ne bo sodelovala civilna družba. Vendar pa se je skazalo, da te nove manjšinske občine eh, delujejo, so funkcionalne in srbsko prebivalstvo z njimi sodeluje. Seveda še ni vse zaključeno, vendar pa so signali pozitivni, ki kažejo, da je Kosovo na pravi poti. In prepričan sem, da, da bodo župani a, eh, Gračenice in drugih a, eh, občin eh, naslovili pomembne izzive, da bodo pri tem uspešni in da jih bo Kosovo podprla. Eh, obenem imamo v mislih tudi povprečnega srpskega voljivca, ki se bo moral odločiti, kaj eh, in bo prinesla nova vloga. V, pet, v ponedeljek sem se eh, srečal z voditelji nove srpske skupine, ki bo sodelovala na eh, državnih volitvah. Ti pričakujejo, da eh, bo prišlo več srbo na volitve kot poprej. Sever Kosova se tudi spreminja. Prišlo je do preobrazbe na jugu, ta bo možna tudi na severnem Kosovu vendar pa to ne bo enostavno in to se ne bo zgodilo hitro. Na severu živijo Srbi, ki želijo se politično udejstvovati, vendar pa jih ustrahujejo tisti, ki želijo, da uh, politična situacija ostane takšna, kot je. Obstaja na severu tudi Srbije, ki želijo gospodarsko sodelovati s Kosovom, vendar pa eh, se morajo soočiti z eh, kriminalci, ki jim koristi oslabljena pravna država. Zato je potreben pogum, zato je potrebna tudi takšna kosovska vlada, ki se bo pripravljena eh, povezati srbsko manjšino po volitvah prebivalstvo severnega eh, Kosova potrebuje dobre demokratične izbire in gospodarske priložnosti, ki jih v tem trenutku nimajo. Nerealno bi bilo pričakovati, da bi bili kar naenkrat vsi pripravljeni sodelovati na volitvah. Lahko pa rečem, da ne smemo biti strpni do tistih, ki mečejo granate in ki po noči opravljajo um, uh, grozljive klice, s katerimi grozijo in ustrahujo druge. Uh, obenem seveda želimo uh, uh, povedati, da podpiramo vašo izjavo, da se razpustijo paralelne institucije in strukture na Kosovem. Vedno se osredotočam tudi na versko vprašanje. Naj povem, da tukaj so tudi znaki nekega tihega napredka uh, v, s, go, eh, grški uh, veleposlanik Dimitri Vaskopolos je na tem področju zelo veliko delal, delal tudi v menju Evropske unije. Novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve je imel zagotovljeno varstvo strani kosovske policije Eh, tudi ob sodelovanju EULEX-a um, in ko je to dobil, je seveda podal tudi pozitivno sporočilo. Uh, govori se o tem, da. Uh, Govori se o tem in izpeljuje se prenos skrbi za kosovske, kosovske um, uh, Eh, zanomivosti in mesta pomembne deš, dediščine eh, strani Kforja na kosovske policijske sile. Eh, kmalo naj bi se ponovno spostavila pravoslavna škofija na Kosovem in kmalo naj bi se tukaj stvari vzpostavili, tako da bi lahko tudi srpski pravoslavci se začeli vračati kar zadeva naša prečakovanja. Eh, ta naj bi uspodbilila eh, tako Prišino kot eh, Beograd. Potrebno spostaviti osnovne evropske norme, osnovne, osnovna evropska pravila ki pa žal za enkrat na tem majhnem območju Severnega Kosova še ne delujejo. Zato je prav naloga Euleksa, da to spremeni. Tukaj eh, marsikaj počne tudi eh, širša skupnost, ta poskuša pridobiti projekte, ki bodo koristile gospodarskemu in socialnemu napredku, potrebnemu za državljane Severnega Kosova. Naj pa povdarim tudi, da na podlagi po, spogo, pogovorov z lokalnim prebivalstvom, tudi tisti, ki niso prepričani o kosovskem, eh, kosovske neodvisnosti, ostajajo prepričani, da si želijo osnovnega varstva in zaščite zase. Dialog, ki eh, ga podpira Evropska unija, lahko pripelje do normalizacije in do napredka severnega Kosova. Gospod predsedujoči, zelo modro je bilo, ko smo dejali, da dialog poteka med Srbijo in Kosovo na poti v Evropsko unijo. Obe državi moramo primerjati med seboj pri njihovem razvoju, pa čeprav so na različni točki svojega potovanja. Vendar pa tukaj ni lahkih uh, uh, ni lahkega napredka in tudi stvari se ne dobi za stojn. Vse je treba upravičiti. Opazili smo, da je prišlo do precejšnjega napredka na področju decentralizacije, na področju spoštovanja manjšinskih eh, pravic in na področju policijskega delovanja. Vendar pa tukaj ostanejo določena področja, kjer je treba kar še nekaj narediti, vključno z bojem proti korupciji, vključno z okrepitvijo sodnega sistema in vključno z zagotavljanjem svobode sredstev javnega obveščanja. Priština se uči tudi, kar zadeva liberalizacijo vizusega režima. Dialog na tem področju uh, ni nekaj, s čimer nas nagradijo, ker smo se lepo obnašali. Treba je zadostiti tehničnim zahtevam. Kosovas, Kosovo sedaj končno začenja razumevati, da je Evropska unija skupnost držav članic, ki imajo resnične, praktične dvome in skrbi. Naj pa povem, da so bili na samem začetku močno razočarani in presenečeni na tem v Prištini. Zaradi tega, ker menijo, da je mednarodna skupnost tista, ki bi morala bolj upoštevati mnenje mednarodnega sodišča, eh, ki pravi, da njihovo, eh, eh, njihovo, njihova razglasitev neodvisnosti ni bila kršitev mednarodnega prava. Kosuci menijo, da nenehne prepreke pri priznavanju njihove neodvisnosti bi morale biti nagrajene. Prepričani so, da za nje veljajo drugačni standardi, kot so veljali za njihove sosedske države. Nedavna raziskava javnega mnenja je pokazala, da eh, je število eh, eh, kosovcev, ki menijo, da jih bo Evropska unija sprejela medse, manjše za 10 odstotkov. Zato eh, obstaja nevarnost, da bo nastal večji nacionalizem, da se bo pojavil večji skepticizem. Ne smemo dovoliti, da imajo kosovci občutek uh, in da se ob, zaradi korenini občutek osamljenosti ko bo jasno, kakšna je vloga Evropske unije, ko, ko bo javnost razumela, kakšna je vloga, kakšne so spodbude, ki jih Evropska unija eh, ponuja, takrat bo možen napredek. Če menimo, da je v našem eh, interesu, če je v interesu Evropske unije in države članice, da na Kosovem dosežemo stabilnost in napredek, potem je tudi v našem uh, interesu, da ostanemo pozitivni, a tudi pragmatični. Iskreno upam, da bomo, ne da bi ogrozili svoja načela, omogočili, da se Kosovo približa regionalnim okvirom in tudi okvirom Evropske unije. Trgovina, na primer, je področje, kjer razvoj koristi vsem. Tako Kosovo, tako regiji, kot tudi naši želi, da pomoč ne bi bila več potrebna, ker bi prišlo do večjih investicij. Iskreno upam, da bomo lahko naredili več za to, da bi um, uh, odpravili blokade kosovskemu izvozi, izvozu. Znotraj evropske družine moramo uh, biti dosledni pri svojem sporočilu, biti moramo jasni, ko kritiziramo državo, kot je Kosovo obenem, pa moramo tudi jasno podati svoje obljube. Zaradi tega, ker dve milijonsko uh, eh, prebivalstvo Kosova budno spremlja, kaj obljubimo in kaj kritiziramo. Gospod predsedujoči. Eh, na Kosovem eh, vprašanje ni več varnostni, ampak razvoja, upravljanja, gospodarstva in družbe nasploh. Kmalo bodo za nami volitve in želeli si bodo napredka. Svojega napredka in napredka znotraj Evropske unije. Zato menim, da moramo to izkoristiti, saj je v interesu tako Evropske unije kot Kosova, da je Eh, Evropska unija kosovski glavni partner v prihodnje. Povsem se pripričam, da Kosovo lahko postane uspešna država in lahko je uspešna tudi za Evropsko unijo. Naj se vam zahvalim, da se še enkrat, da ste me danes povabili, še enkrat ne povem, da mi je to v veliko čast. Dovolite mi tudi, da se vam zahvalim, da se zahvalim zaradi tega, ker tako nenehno budno spremljate kosovsko vprašanje zelo se veselim že prisluhniti vašim mnenjem, vašim opažanjem. Hvala. Eh, Imamo veliko prijavljenih k besedi. Prva je poročevalka, gospa Lunaček. Izvolite. President. Hvala, predsedujoči. Naj se najprej zahvalim gospodu Fajtu za to predstavitev in mislim, da se lahko pod to podpišem zlasti po to, kar ste povedali o vlogi, ki jo mora odigrati Evropska unija in o tem, kaj se dogaja na Kosovem trenutno. In hvala, da ste omenili obisk in obisk v prizren tam sem se veliko naučila, zelo zanimivo je bilo videti, da e, obnavljajo mošejo in da je zraven tudi pravoslavna crkev, da uh, ljudje pozdravljajo um, duhovnika, pravijo dober dan in torej da obstaja upanja pri obnovi uh, Prizrena in države. Prizren je bil prej zelo uh, eh, multietnični, tam so govorili tudi turško, kajti imajo turško manjšino. In torej videli smo znake, ki vzbujajo upanje. Potem vprašanje, z, um, srečali smo se tudi z organizacijami civilne družbe in z človekom, ki organizira um, dokumen, festival dokumentarnega filma in tam je dvorana, kjer se organizira ta festival, ki jo želi obnoviti, da bi lahko Eh, še imeli ta festival, govorili smo z županom in to bi bilo zanimi, zelo pomembno za eh, mesto, torej da ne bi zgradili novega, ampak da bi obnovili, to bi bilo pomembno za zgodovino mesta in zato upam, da bo prišlo eh, do napredka, tam naslednjič, ko bomo obiskali Prizren in morda bomo lahko že gled, si ogledali kak film v starem, starem kinu. Uh, potem vprašanja, ki morda niso tako enostavna, čeprav tudi to vprašanje ni ravno enostavno. Hvala, da ste bili zelo jasni glede uh, vizumske liberalizacije. To je ključno vprašanje v odnosih med EU in Kosovom trenutno. Morda ne samo trenutno, ampak tudi v preteklosti. Uh, Raziskave javnega mnenja dokazujejo, da vprašanje Kosova in, eh, in da ljudje na Kosovem se čutijo bolj osamljeni, kajti od 15. decembra bodo edini, ki ne bodo mogli prosto potovati po Evropi. In tega seveda ne bom tukaj uh, uh, ponavljala, predsednik mi nakazuje, da moram biti kratka. Potem ljudje čutijo, da se uporabljajo dvojni, dvojna merila. In zato bi gospoda Fajta vprašala, ali imate kakšne novice o stanju v državi. Belgijski zunani minister in eh, predsednik predsedstva je rekel, da moramo to tudi povedati javnosti, če bomo nadaljevali z to um, liberalizacijo in In mislim, da bo gospa Malstrom morda lahko naredila korak naprej pri tej vizumski liberalizaciji naslednji teden. Potem glede volitev. Hvala, da ste rekli, da mora naslednja vlada imeti čista, eh, čiste roke. V, ljudje bodo glasovali z um, osebnimi izkaznicami, nekateri bodo prišli iz tujine in tako dalje. Zato bi želela vprašati. vi ste se izrazili mm, zelo močno in, in tudi Evropski parlament bo tako storil, ampak tudi drugi veleposlaniki Evropske unije v Prišteni morajo povedati, da zlasti na žariščih, kjer leta 2009 in leta 2007 kjer so bile težave v preteklosti, torej da bodo ta žarišča posebej spremljala in če bo prišlo do goljufij, eh, če ljudje bodo imeli občutek, da njihov glas ni bil upoštevan, potem bo to imelo vpliv na odnose z Evropsko unijo. Mislim, da je zelo pomembno, da ljudje čutijo, da Eh, lahko glasujejo in da njihov glas šteje. In nove, nove stranke, ki ste jih omenili, več jih je, eh, nekatere so tudi um, zelo evropsko usmerjene. Mislim, da se bodo tile um, uvrstile v parlament, eh, recimo tudi stranka, ki govori o veliki Albaniji. Mislim, da je to nevarno in prav ste povedali, da obstaja nevarnost, da bo ta občutek osamljenosti ljudje pripeljala k bolj nacionalističnemu razmišljanju. Potem pa še vprašanje. In to je energetsko vprašanje. Kosovo še vedno uh, ima zelo velike izpuhe v zrak in nek nove, novi načrt za elektrarne so, je, us, je bil ustavljen, stare elektrarne pa niso več ustrezne. Morda imate kaj več informacij o tem, potem pa še o severu Kosova. Eulex je tam naredil napredek, sestal sem, sestala sem se z gospodom Demanjakom, vodjem Eulexa in imela sem občutek, da je zelo predan in da uporablja celo močnejše besede kot njegov uh, predhodnik. Eulex ima šest oseb, ki um, živijo na severu, ki živijo in delajo tam, rekli ste. In vem, da Srbi na severu želijo glasovati in kakšen je vaš občutek glede vpliva Tadiča in Srbije na ljudi, ki živijo v severnem Kosovu. Sama nimam najboljšega občutka glede tega. Hvala. Hvala. Gospod Kukan ima besedo. Much, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod Fajt, za vašo analizo situacije v Kosovo. Mislim, da je bila poštena in nepristranska in seveda cenim tudi delo, ki ga opravljate tam. Gre za zelo težko stanje, za zelo zahtevno in uh, odgovorno nalogo. Strinjam se z poročevalko in z vami, da glavno vprašanje med Evropsko unijo in Kosovem trenutno je liberalizacija vizumskega režima. In prej, ko bo komisija začela z dialogom, boljše bo, kaj ti nihče ne more zanikati, da so kosovarji diskriminirani v primerjavi z drugimi prebivalci te regije. Vem, da je to težavno vprašanje, ampak potrebno je začeti delovati na tem področju. Politična situacija v Kosovu pred volitvami je zapletena in morda postaja še, bo, še težja in še bolj zapletena. Oblikujejo se nove politične stranke in prihaja do notrenega razvoja v starih strankah in zaradi vsega tega je situacija še težja. Imam kar nekaj vprašanj, ki bi jih želel zastaviti glede tega glede volivne udeležbe na volitvah. Tukaj smo slišali že več številk. Kakšna je vaša ocena glede na podatkih o volilni kampanji? Potem udeležba Srbov na volitvah. Poročevalka je tudi vprašala, nekaj ste že povedali o tem, morda pa bi lahko povedali kaj več. Kako vidite um, udeležbo um, Srbov v institucijah na Kosovem? Potem vprašanje, ki ga ne znam morda dobro izraziti. Nekoliko nečentlmensko bo izvenelo, vendar bolje, da to zastavim sedaj kot kasneje. In zadeva zakonitost volitev. Se, um, zelo cenimo op, op, volilne opizovalce uh, in tam bo tudi majhna delegacija Evropskega parlamenta, vendar zaradi pomankanja mednarodnih opazovalcev in zaradi njihove odsotnosti na volitvah ali mislite, da bi se tukaj lahko ponovil, ponovila situacija, ki smo ji bili priča v Albaniji? In kaj mislite o tem in kako bi lahko dobili kakšno zagotovilo, da se to ne bo zgodilo? Strinjam se z vami, da po volitvah ko bo Kosovo potrebovalo vlado, ki se bo osredotočilo na težko situacijo v državi. Kakršnikoli prepiri, spori med vlado in opozicijo bodo stvari še otežili. če se bo vlada morala ukvarjati še z zakonitostjo po volitvah. Potrebujemo vlado, ki se bo lahko osredotočila resnično na izboljšanje situacije v državi, na brezposelnost in na druge težave, ki ste jih omenili. Ali lahko kaj predlagate glede tega vprašanja? Hvala. Hvala, tudi sam sem želel zastaviti vprašanje, pravi predsedujoči, in sicer zakonitost. Tudi sam bi se želel zastaviti vprašanje glede zakonitosti v državi. Vemo, kako je pomemben vpliv organiziranega kriminala na različne sektorje v družbi. Na Kosovu, pa tudi ne samo na Kosovu. In tukaj mislim na umešavanje kriminala v gospodarstvo in na širjenje nezakonitih dejanj. In želel sem slišati, kakšna je situacija sedaj v primerjavi z preteklostjo. In zadnje vprašanje je odnos srpske skupnosti do volitev. Ali se bodo udeležili, ali so bile kakšne težave pri volilni kampanji med njimi. Sedaj pa ima besedo gospod Panceri. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči. Ne bom skrival. Najprej pa se vam zahvaljujem, da ste se sploh udeležili in da ste tako dobro opisali, eh, pravično opisali situacijo. Kljub temu pa sem skeptični nad tem, kar se dogaja Kosovem, na Kosovem. In zdi se mi, da je napredek prepočasen. Tako gospodarski in socialni napredek, kot napredek na področju vladavine, prave boja proti eh, kriminala, prava spravosodja in na področju severa, Kosova, tam in Mitrovici, eh, torej mesto Mitrovice, tam je napredek zelo težek. Ta podatek je tudi, e, torej se izraža tudi v e, odnosu, ki ga imajo kosovarji do Evrope. Obstaja skepticizem, e, ki do Evrope, ki je privedel tudi do nacionalizma. Problem pa je, da morda obstaja neka protislovna politika, ki jo izvaja Evropa. in vseh, iz vseh poročil izhaja uh, problem, da obstaja pet držav, ki ne priznavajo neodvisnost Kosova. Po moje se preveč osredotočamo na vizume, to je seveda pomembno vprašanje, ni pa nobenega pritiska, da bi recimo vključili tudi kosovsko vlado, ki bi morale pripraviti učinkovite politiko za Kosovo. Želel sem vas vprašati naslednje. Vprašanje, želel bi vprašati, če se torej strinjate z mojim razmišljanjem in zastaviti tri vprašanja. Prvo vprašanje. Med pozitivnimi cilji, ki jih je dosegla Lady Ashton in teh ni ravno veliko, številni pravijo, da je pozitivno to, da je sprožila dialog med Srbijo in Kosovom. Morda ta odprtina, torej to okno je seveda koristno za vse države. Sprašujem pa, da, tem, da Srbija lahko vstopi v Evropsko unijo ne glede na rešitev vprašanja Kosovem, Kosova. In mislim, da to pogojuje tudi Kosovo in preprečuje napredek. Drugo vprašanje. Nedavni obisk, ko so bile eh, na Kosovem lokalne volitve, Na tem obisku sem opazil, da imamo težave z usklajevanjem različnih subjektov, eh, ki so prisotni na sodelovanju, recimo EU, NATO in druge organizacije za sodelovanje. Mislim, da tukaj ni prišlo do velikega napredka, še vedno vsak po svoje deluje in morda bi morali svoje delovanje bolj uskladiti. In potem sprašujem, če od teh volitev, ki upam, da bodo transparentne, bo izhajala večja odgovornost eh, tistih sil, ki bodo zmagale na volitvah. Večja odgovornost v smislu prihodnosti Kosova. Sedaj pa še gospod Lizek. E, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod veleposlanik, za to dobro strukturirano in dosledno predstavitev. Zelo zanimivo vam je bilo prisluhniti. Imel pa bi dve vprašanje. Prva zadeva politična vprašanja, druga pa gospodarska vprašanja. Ali bi nam lahko kaj več povedali o trenutnih gospodarskih in političnih eh, odnosih med Kosovom in sosednjimi državami? Se Srbijo vemo, da so ti odnosi težki. Kakšna pa je situacija, kakšni so odnosi z drugimi eh, sosednjimi državami, zlasti z Albanijo? Drugo vprašanje pa zadeva gospodarstvo. Kar ste povedali o gospodarski situaciji v na Kosovem je bilo precej pesimistično in mračno. Govorili ste o tem, da potrebujejo več naložb. In nedavno sem govoril z nekim polskim policajem, ki je preživel nekaj let na Kosovem in rekel je, da ne ve, kako sploh ta država lahko funkcionira in preživi, kakšen je vir dohodka v tej državi. In mo zato moje vprašanje je, kje so možnosti za razvoj gospodarstva, katere panoge in sektori. Torej, še gospod Tanok bi želel spregovoriti. Uh, uh, gospod predsedujoči, posebni predstavnik Da, pred kratkim sem obiskal Kosovo in strinjam se z bojaznimi, ki so jih že izrazili moji kolegi in ne vidim mm, ravno uspešne slike. Moje vprašanje pa za zadeva mm, mm, odnose z drugimi sosednjimi državami. Uh, številne eh, razseljene osebe, eh, Romi, Aškali in tako dalje, kakšna prizadevanja eh, opravlja vlada in kako EU pritiska eh, EU eh, eh, e na vlado, zato da bi se ti, te skupine lahko vrnile na Kosovo. Vem, da ni veliko upanja za Srbe, da bi se vrnili, morda pa nekateri drugi bi se lahko vrnili. In zato me zanima, kakšna, eh, kakšne napore vlaga vlada za te, za te skupine ljudi. Nihče drugi ne želi besede, izvolite, gospod veleposlanik, lahko odgovorite na vprašanje. Thank you, Chairman, and, and thank you and, and the members. Uh... Najlepša hvala, gospod predsedujoči, in najlepša hvala poslancem za vprašanja in podporo. Mislim, da bi moral strukturirati svoje odgovore in jih združiti v sklope, ki sem jih že zas, kot sem zastavil to v svoji predstavitvi. Recimo prvi sklop bi bil volitve, kako, se, kako potekajo priprave, kakšni bodo izidi na, eh, volitev in kakšna bo situacija po volitvah, kaj bo vlada um, kako bo vlada strukturirala svoje politične prioritete, potem kako se bo soočila z gospodarsko situacijo in potem še nekaj besed o vizumih. Prizadevamo si zato, da bi jasno povedali, da bo mednarodna skupnost pozorno spremljala volitve moram reči, da tesno sodelujem z Združenimi državami Amerika, Amerike, ki namenjajo velika sredstva za opazovanje volitev. Skratka, lokalne nevladne organizacije, um, ki se imenuje demokracija na pohodu, potem trud Evropske unije, napori američanov. Vse to bo v državo pripeljalo 5000 ljudi, ki bodo opazovali volišča. Ne bomo opazovali samo volišč, eh, opazovali bomo tudi prevoz volilnih skrinist, Eh, prisotni bomo na, v centrih, kjer bo potekalo štetje voli, v, v, v, št, v, glasovnic in tako dalje. Imamo tri eh, strokovnjake, ki pripravljajo analizo priprav na volitve. Uh, preverili bodo pravni okvir in mislim, da je njihova ocena zelo pozitivna. Povedati pa moram, da volilni seznam ni posodobljen, to pa zaradi tega, ker so bile volitve skricane tako hitro. Veliko ljudi je na seznamih Več ljudi je na seznamih, ki so še živi in so v državi. In zato pričakujemo, da bo volilna udeležba večja, kot jo pričakujemo. Nekateri ljudje pa so umrli in ti so bili črtani s seznama, vendar pa seznam še ni uh, točen, tako kot bi si želeli. Težko je predvideti, kakšen bo volilna udeležba 50 odstotkov ali več, če bo tako, bo to pozitivno. Kot veste, je zelo veliko odvisno tudi od vremena. Jasno pa je, da. med Srbi lahko pričakujemo uh, veliko udeležbo južno od Ibarja. Upamo, da bo enaka kot na lokalnih volitvah prejšnje leto. In to pomeni veliko večje v primerjavi z splošnimi volitvami leta 2007 kar pa zadeva volilno udeležbo Srbov na severu, kot sem že povedal v svojih uvodnih besedah, obžalujem, da paralelne strukture in župani na severu so pozvali k bojkotu volitev in mislim, da to ni koristno nikomor. In mislim, da izjava predsednika Tadiča na vrhu, ko je rekel, da kakršnakoli sprememba resničnosti na terenu bi pomenilo konec dialoga s Prištino in da je to, mislim, da je presenitljivo, kajti um, stvarnost na terenu določajo državljani in ne vlade. In to je pomembno. Evropska unija je zelo jasna glede tega, če državljani želijo demokratične spremembe tudi na severu Kosova, mislim, da nobena vlada ne bi smela tega ovirati. Upam, da se s tem strinjate. Torej, mislim, da bo na severu prišlo do neuspeha in z stike, ki jih imamo s severo, vem, da nekateri ljudje bi želeli celo ustanoviti novo politično stranko tam. Vodja je bil trikrat uh, eh, napad, napaden na drorišču in mislim, da je to nekaj nesprejemljivega in da se to mora spremeniti. nobenih izjav ne bo se strani uh, albanskih kosovarjev in nobenega potvarjanja ne bo. In eh, kajti to bi povzročilo slabo vzdušje, dvome in bi nas lahko eh, peljalo v napačno smer. Obstajajo tudi politiki, ki uh, Sveda dajo obljube, za katere vedo, da jih ne bodo morali, mogli izpolniti. Recimo rast visoka, um, rast plač, um, kar seveda bi preveč obremenilo proračun. Tega ne bo mogoče narediti. Skratka, glede priprav na volitve, mislim, da smo na pravi poti, nimam nobenih podatkov, da bo prišlo do nepravilnosti, res je, da. Druga največja stranka na Kosovo, LDK, se je okropila pod novim vodstvom. in tako bo, ko bo kampanja se zaostrila, bo seveda tudi možnost eh, nepravilnosti se povečala. Ampak mislim, da to ne bodo slabe volitve in glede na izkušnje iz lokalnih volitev bi upal, da bodo potekale te volitve v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi. In upam, da bo vaša delegacija lahko to ocenila takoj po volilnem dnevu. Sedaj bi povedal nekaj o nalogah, ki jih nova vlada bo morala opraviti in zlasti o gospodarstvu. Gospodarstvo bo morala izkoristiti svoje primerjalne prednosti. Kakšne so te prednosti? To je bilo eno od vprašanj. Kosovo ima zelo veliko mladih ljudi, ki želijo se vključiti v gospodarski sistem. Imajo nizke plače, Kosova ima tudi minarn, mineralne naravne vire, geografsko leži v središču jugovzhodne Evrope in ni nikakršnega razloga, da bi Kosovo in njegova ekonomija ne moglo rasti in doseči ravni, ki jih vidimo drugot v Evropi. Vendar pa seveda bo za to potreben čas. Potrebujemo um, privatizacijo energetskega sektorja in komisija je pozorna tudi na okoljski vpliv, ki ga povzročajo e, stare elektrarne Kosovo, recimo elektrarna Kosovo A v prihodnih letih bo, morala, bo moralo Kosovo to zapreti in privatizacija se bo nadaljevala in upamo na izgraditev nove elektrarne Kosovo C v prihodnih letih. Odnosi z državami regije. govoril sem z odnosi do, s Srbijo, z Albanijo imajo tesne stike, kot bi pričakovali, tudi na gospodarskem področju. Albanija je pomemben partner za Kosovo, Albanija podpira Kosovo tudi politično, bori se za priznanje Kosova v svetu. obstajajo številne trgovinske povezave in tudi nezakonite povezave, eh, ki jih moramo nadzirati, recimo trgovina z belim blagom in tako dalje. In eh, kosovarji lahko tudi dobijo albansko državljanstvo. strinjam se z vašo bojaznijo, gospod predsedujoči, in z bojaznijo gospoda Panzerja glede visoke ravni organiziranega kriminala in korupcije. Želel bi povedati, da, povedati, da tega ne smemo dramatizirati, da to ni tipično samo za Kosovo, to je prisotno tudi v drugih državah regije. Imamo eh, misijo, ki ima približno 2000 ljudi in se s tem dnevno ukvarja, spremlja in spremlja situacijo in svetuje eh, pravosodju in policiji ter drugim um, členom v verigi. Pravosodje je treba okrepiti, to je nujno. Prišlo je do napredka, Evropska unina, unija je vložila veliko sredstev. Ni dovolj, da govorimo samo o šipk, šipkih eh, točkah kosovskih institucij, če hkrati vemo, da da mi uh, um, veliko vlagamo v uh, EULEX recimo. In stalni stiki z vodjo misijo, zato da bi dosegli več, boljše rezultate in več preiskav in več obtožb kriminalcev velikega kalibra in visoko raven proaktivnosti in večjo vidnost Euleksa na severu Kosova. In mislim, da eh, Euleks eh, je naredil prave, je potegnil prave poteze v to smer. Potem Eh, skepticizem zaradi vsega tega, kot je gospe, gospod Panceri povedal, morda bi najprej moral pojasniti to, kar sem že povedal. Eh, glede podpore Kosovu, Kosovu um, ehm, torej uh, ta podpora se je znižala za 10 odstotkov in ne na 10 odstotkov. Sedaj znaša 65 odstotkov. Uh, kljub temu pa, torej ni tako hudo, kljub temu pa to ni trend, ki bi ga mi želeli imeti. Potem pa še zadnja točka, ki zadeva liberalizacijo vizumskega režima. Ne bi želel se umešati v delo komisarja, ki se ukvarja s tem. To je občutljivo vprašanje za države članice, tega se zavedam, ampak mislim, da bi morala Evropska unija biti dosledna v sporočilih, ki jih uh, pošilja. Nek, en dan slišimo komisarja, ki pravi nekaj, potem drugi komisar pove nekaj povsem drugega. Zunani minister pove nekaj, zun, drugi zunani minister druge države pove nekaj drugega. To zapleta dodatno stvari in uh, to zapleta tudi stvari glede evropske perspektive, vsaj tako zadeve vidijo v tej regiji. Nenadne spremembe in mešani spor, sporočila imajo seveda slab učinek na ljudi in politike v tej regiji. Gospod Tenok, in to je moja zadnja točka. Gospod Enik je sicer nas zapustil, vendar pa je spraševal o Romih in Egipt, Egipčanih. Moral bi vključiti tudi tiste, ki so prisiljeni, da se vrnejo. In moram povedati, da vlada pripravlja integracijske načrte za te ljudi. O tem smo se pogovarjali z komisijo in lahko rečem, da je prišlo do soglasja z, kom, kom, med komisijo in institucijami v, na Kosovem in da so izpolnili pogoje, ki so bili od njih zahtevani. Celoten proces vračanja prostovoljnega ali neprostovoljnega je boleč zaradi pomankanja priložnosti na gospodarskem področju. Zlasti Romi so v ranljivem položaju. Splošno sporočilo, ki bi ga želel poslati, je, da Evropska unija in sam osebno in druge mednarodne osebnosti na Kosovu, kot je predstavnik ZDA, dnevno spremljamo, nudimo na svete in skrbimo za spoštovanje, eh, spoštovanje pravic manjšin. Torej, da to dnevno počnemo in tej temi bom tudi v času svojega mandata posvečal veliko pozornosti. Lepša hvala za te vaše besede in izčrpen opis. Še vas pričakujemo v tem odboru, da nam boste poročali o situaciji na Kosovem. Najlepša hvala za enkrat. Thank you. Thank you. It was very impressive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 That's yours. Yeah. yeah. Okay. Au revoir. Merci beaucoup. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. <laughs> Frequent visitor. <laughs>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 poročile gospe Makove o situaciji v Moldovi. Volitve 28. novembra v Moldo Moldovi, kjer smo imeli uh, delegacijo, ki je štela štiri člane. To so bile mirne volitve v skladu z mednarodnimi in evropskimi merili delegacija, delegacija je predsedo, predsedovala gospa Makove, ki je prijazno um, sprejela povabilo na ta sestanek. Izvolite. Hvala lepa. Prejšnjo nedeljo je Evropski parlament opazoval zgodne molitve v Moldovi, Kot so že povedali, štirje člani smo bili tam in zahvalila bi se kolegom, ki so se mi pridružili in tudi sekretarjatu za pomoč eh, ob tem časovnem pritisku. Na 31 voliščih smo bili, pa tudi izven področ dveh eh, kauci regije. In prva zadeva, ki bi jo omenila, kaj smo ugotovili? Volitve so bile re, urejene, transparentne, uradno, v redu. Napredek iz, prejšnjega, iz eh, prejšnjih volitev je viden. Volivna komisija je bila odprta, profesionalna, vsak sestanek te komisije je bil javen, srečali so se z eh, nevladnimi organizacijami, s komarkoli so, do kogarkoli so bili dostopni. Dobro kompanijo smo videli, da bi se ljudje udeležili eh, volitev, obveščali so jih na dom, na kateri naslov, ki je volišče, na kam ne se javijo. Potem je bil tu še pilotni projekt eh, o centraliziranem registru voljivcev, ki ga eh, izvaja, implementirajo Združeni narodi in ta je tudi deloval. Sodelovanje za Udeležba na volišču je bila visoka, 65 odstotkov visoka, ker menimo, da smo v zadnjih 18 mesecih videli tri parlamentarne volitve. 60 tisoč ljudi je glasovalo tudi v tujini, tudi to je večja številka kot prej. 20 političnih strank se je potegovalo in 19 neodvisnih kandidatov, 39 v celoti. Če v volivni seznam zelo, torej seznam za kandidata je bil zelo dolg, nepravilnosti so bile zelo redke in izolirane, manj kot v drugih državah. Druga točka, ki bi jo želela omeniti, pa je pogajanja o skupnih ugotovitvah in začetnih zaključkih to je za delegacijo OECD-ja, gospod Anilo Picula in vodja parlamentarnega, parlamentarnega zbora v Evropi. Z njimi smo sodelovali tudi oziroma se pogajali. Končno smo dosegli um, sporazum za skupno izjavo. Bi pa želela omeniti, da uh, je ta sporazum ali ta dogovor povezan s spremembami volivnih kodeksa, ki je bil šest mesecev prej sprejet. Od 5 na 4 procente so znižali prak in dali so možnost študentom, da glasujejo tudi tam, kjer so študirali, da jim ni bilo treba iti za to domov. Razdelitev sedeža v parlamentu se je spremenila iz proporcionalnega sistema v eh, sistem enake razdelitve, kar pomeni vse glasovi, vsi mandati tiste stranke, ki ni dosegla pragu 4 odstotke, se dajo tistim strankam, ki so dosegle ta prag in to v enakih kvotah, ena ena za vse in še enkrat ena ena, odvisno od velikosti. To seveda je v korist manjših strank kot opoziciji, tistim strankam, ki so na, v koaliciji. In to je pač eden načinov, kako se to lahko razdeli. Po seveda glasovanju ljudi, kajti to je tisto, kar predstavlja strukturo parlamenta, glasove ljudi. Kaj je bila osnova tega sporazuma? Komisija je govorila o elektorski dobri praksi, samo en odstavek je o tem. Spremembe zakona o volitvah ne smejo biti narejene znotraj enega leta pred volitvami. To gre za redne volitve, nič pa ni Ne velja pa to za zgodne volitve ali politično krizo. In mnenje naš, mene in mojih kolegov je, da če imate tri volitve v enem letu in pol in še referendum, lahko govorimo o politični krizi. Zato to ni neka vsakodnevna politika in treba se je odzvati na takšno politično krizo. Naj omenim še, čeprav ni veliko kolegov prisotnih, da obstajata dve pismi, ki jih je poslal Svet Evrope in generalni sekretar Sveta Evrope pred nekaj meseci, ki eh, le pisma, v katerih piše, da so te spremembe v skladu z evropsko dediščino na področju eh, volivnih sistemov in da ne bodo ovirale demokratične izvedbe volitev. Skratka, Evropa se strinja s temi spremembami, svet Evrope namreč. Zato se mi eh, čudeno zdi stališče kolegov iz našega parlamenta, ki so med eh, s prvim srečanjem rekli, da moramo Eh, se ugovarjati komunistični eh, stranki, vkolikor bo rezultati eh, zelo tesni, da bi pač tukaj se spraševali o rezultatih volitev, vendar mi nismo bili zato tam in to je bilo potem stališče, ki smo ga podprli. Dosegli smo kompromis. Boste videli, da je uravnotežen, vsa mnenja so nevšteta. In zdaj bi se dotaknila tretjega dela, ki je verjetno najpomembnejši, rezultati volitev in kaj se dogaja zdaj. Rezultati. 101 sedež je v parlamentu, komunistična stranka je dobila 42 sedežev, vsi ostali, liberalni demokrati, liberalna stranka, in ki niso v zvezi za evropsko integracijo, imajo 59 eh, članov, to je večina, ki lahko oblikuje vlado, ni pa dovolj za izvolitev predsednika. V Republiki Moldove je tako, da predsednika izvoli parlament, zato pa je potrebno 61 glasov, torej jim dva manjkata. Zdaj se pogajajo. Formalne pogajanja se sicer še niso začela, je pa veliko neformalnih srečanj in tako so tudi neformalna pogajanja. Seveda, država je lahko brez predsednika. Oziroma z nekom, ki ga nadomešča. Vendar vseeno je pomembno imeti predsednika, kajti v ustavi piše, da parlament skuša izvoliti, eh, izvoliti predsednika, drugače pa bodo ponovno volitve parlamenta. Mi želimo videti stabilno vlado, ki bo ukrepala in dosegala reforme v državi, reforme potrebne za demokracijo. Potem imamo tu še izjave gospe Ashtonove, gospoda komisarja Füleja z ameriške strani, da bi sestavili vlado. Vas bom informirala o rezultatih pogajanj. Hvala lepa. Kolega Andri Kijene, you have the floor. Gospa Andri Kijene, izvolite. Hvala lepa, govorila bom litovsko. Volitve v Moldovi so bile prejšnjo nedeljo, to so bile tretje volitve in imela sem možnost, da sem to opazovala. Bila sem udeleženka tudi leta 2005 in 2009 in zdaj sem bila tukaj že tretjič. In tako lahko primerjam te volitve in nekak določene zaključke sprejmem. Prejšnjo nedeljo sem spremljala demokratične volitve. Volitve v vsaki novi državi članici so takšne, kot so bile v Moldovi. Na vseh voliščih je bilo delo organizirano in to dobro. Volivne komisije so dobro delovale, veliko opazovalcev je bilo, približno tisoč glas voljivcev je bilo v vsakem volišču in za njih je bilo 10 do 12 opazovalcev, ki so predstavljali politične stranke ali neodvisne kandidate. Približno 60 odstotkov Moldovcev je lahko glasovalo oziroma je glasovalo kot opazovalci, od opazovalcev, ki so že prej opazovali, smo slišali, da je bila možnost, da so ljudje na televizijskih programih lahko izražali svoja mnenja in tudi v tisku in volitve so bile demokratične. Omenila sem število opazovalcev, naj povem nekaj o njih. 2600. 3600 lokalnih opazovalcev je bilo, 600 mednarodnih in med temi 600 temi jih je bilo samo štiri iz Evropskega parlamenta, samo štirje smo bili. In mislim, da je bila naša pozornost do Moldove, glede tega majhnega števila, premajhna. Ehm, svet 30 jih je poslal. Svet Evrope. Tudi države članice so poslale svoje opazovalce, vendar bi morala biti delegacija Evropskega parlamenta večja, še zlasti, če upoštevamo eh, program, ki ga izvajamo, to je eh, izvajanje partnerstva in sosedski programi. Od leta 2009 je ta država delovala samo z namestnikom Eh, zavedi predsednikom. Zahvalila bi se vsem opazovalcem in vsem vam, ki ste nam omogočili, da smo lahko šli v Moldovo. Če primerjam prejšnje misije oziroma misije na prejšnje volitve, smo govorili o pomankanju možnosti, da bi glasovali tudi moldovci v tujini. Zdaj pa moram povedati, da je bilo 75 volišč v drugih državah in sicer v 30 tam, kjer so lahko državljani Moldove glasovali. 28 tisoč jih je glasovalo v Italiji, v Romuniji, več kot 9 tisoč v Španiji, 2 tisoč in še nekaj v Rusiji, 300 in tako dalje v Moskvi, v Padovi, Parizu. Zmanjkalo je volilnih lističev. Tako so glasovali kar na navadnih listih. Nihče niso pričakovali takšnega, takšne udeležbe. Nihče ni pričakoval takšne deležbe. Zdaj pa, kakšna je situacija po volitvah? Eh, govorili smo o sedežih, torej komisija, in moramo govoriti tudi o izvolitvi predsednika. In mislim, da štiri vodilne stranke bodo dosegle sporazum, kakšen bo, ne vemo, vendar liberalna zveza mora se nekako dogovoriti na nekih točkah s komunistično stranko in s predstavniki države, ki delujejo v Moldovi, bi morali skušati doseči kompromis. Delovati morajo konstruktivno in predstavljati konstruktivno opozicijo. In tej opoziciji seveda je treba nekaj ponuditi, da bo lahko prišlo do tega, da bo Moldova delovala v smeri evropske integracije. In ko bo predsednik parlamenta, gospod Buzek, obiskal Moldovo, bo to imelo pozitiven vpliv in bo pomagalo državi, da doseže konsens. Moldovci zaslužijo stabilnost, ki je potrebna za reforme. Mednarodni denarni sklad je objavil, da ne bo podprl vlade, ki bo na vladi samo eno leto. Vlada mora biti stabilna za reforme, za vrsto reform, ki so potrebne. Najlepša hvala. Mm, gospod Watson, beseda imate. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil gospe Makavejevi za njeno zanimivo poročilo. To je poročilo delegacije in tudi za delo, ki ga je upravila v imenu uh, Evropskega parlamenta. Omenila je, da je bila delegacija majhna, vendar kar je manjkalo v količini, pa je bilo eh, tam v kakovosti. Čestital pa bi moldovski vladi za uspešne volitve in obžaloval z moldovci glede izbire, za katero so se odločili. Neverjetno je po eni strani, da je po manj kot enem letu vlade, ki je bila bolj uh, prepirljive narave, je Zveza za evropsko integracijo dosegla povečanje sedežev v parlamentu, komunisti pa so jih dejansko izgubili. Zdi pa se mi, da je to čisto jasen mandat eh, ljudi za to, da se zveza z evropsko integracijo še nadaljuje. In obžalujem izjave, ki smo jih slišali od komisarja Fuleja in baronice Eštenove, da ni bilo neke jasnega priznanja tega in da to kaže na pot naprej. Razumem frustracijo vodi demokratičnih strank v Moldovi, frustraciji glede situacije, v kateri so se znašli, ki bo ponovno jim onemogočala, da bi izvolili predsednika. Istočasno pa menim, da je sporočilo, ki eh, se bo poslalo eh, v Evropsko unijo, da se bodo eh, pogodili z komunistično stranko ali pa z drugimi člani zveze, da bo to sporočilo, na katero bo odziv v tej hiši hladen. Veliko nas je zaskrbljenih, da je proces, proces eh, približevanja teh zhodnih držav eh, Evropski uniji nekaj, kar se je ustavilo v zadnjih mesecih in Moldova bi morda na volitvah šla v drugo smer in bi ukrepila eh, ukrepila naše zaznave, da ljudje niso tako zainteresirani za Evropo, kot so bili. Vendar pa je na srečo Zveza za evropsko integracijo tukaj dosegla več sedežev v parlamentu in tako je sporočilo, ki ga moramo mi poslati Moldovi, eh, torej notranje razlike skušajte zmanjšati in delujte v smeri proti Evropi. In morda bo možno izvoliti predsednika. Vendar, če ljudje ne bodo tu jasno spregovorili, potem bo sporočilo Zvezi za evropsko integracijo zelo preprosto. Podvojite svoje napore, da boste pridobili večjo podporo za program evropske integracije, ki ga predlagate. In če bo potrebno, ponovno stopite do voljivcev in skušajte dobiti večjo podporo. To je sporočilo, ki ga bomo poslali. Hvaležen pa sem v imenu moje skupine, ki ni bila v delegaciji udeležena za delo, ki so ga storili naši opazovalci tam. In to v dobro naše hiše. Gospod Šulc, še zadnji, zadnja pripomba. Zahvalil bi se poročevalki in opazovalcem Evropskega parlamenta. Eh, želel bi se zahvaliti za to zelo celostno poročilo, na osnovi katerega vidimo, da so bile v Moldovi korektne volitve po evropskih standardih, kar pa me še bolj zanima in zato bi tudi vprašal, kakšno je politično vzdušje v tej državi, kaj ste opazili, ali so te volitve za volitvo pripeljale do, neke, do neko večje, poliz, do večje polarizacije ali pa je morda pripravljenost da sklepajo konsens ali kompromise večja, da je to rezultat te pad situacije ali krizne situacije, ki je pripeljala državo do uh, nesposobnosti delovanja. Ali lahko pričakujemo, da se bo zadeva uredila ali bo ta kontroverznost še se nadaljevala? Ms. McAvey, you have the conclusion. Gospa McAvey, še zaključite, prosim. Hvala lepa. Med kampanjo so bili napadi oziroma napadi v narekavaju, torej napadi v kampanjah namreč strani različnih politikov, polarizirano stanje je bilo vendar v nekem normalnem obsegu v neki kampanji. Javni mediji so bili zredno oranoteženi. Vse nevladne organizacije, ki so običajno zelo kritične, so priznale to. Kar pa se tiče možnosti oziroma kaj se zdaj dogaja. Izgleda, da bo možno oziroma predpostavljam, da bodo te tri stranke, tako imenovane demokratske stranke, oblikovale vlado in da bodo eh, v koaliciji in imajo eh, večino. Če pa želijo imenovati. Predsed, izvoliti predsednika in telovati več še v prihodnosti, pa bodo morale nekaj ponuditi komunistični stranki. In tu se strinjam z eh, gospodom Wetsonom, Če si pogledamo izjave, ki sta jih poslala gospa Eštenova in komisar Fule, vse politične stranke, ki so bile v parlamentu, naj bi sodelovale in našle način, da bi izvolile Tu bi želeli videti jasno podporo za demokrati, demokratičnim silam. Po drugi strani pa morajo najti način, da pridejo do rešitve. Zelo pomembno je, da to skrbno spremljamo in da vidimo, kako, kakšna bo vsebina, ki bo osnova sporazuma s komunistično stranko.